In prosim, eh, torej, da zagotovljeno je tolmačenje vse jezike, seveda pa morate izbrati pravi kanal za vaš jezik. Prosim vas, da to upoštivate. ordförande i parlamentets utskott. Gospod, gospa predsednica parlamentarnega odbora za eh, enakopravnost žensk. Kot eh, predsednica tega odbora me posebej veseli, da lahko v imenu tega eh, odbora pozdravim predsednika Evropskega parlamenta, gospoda Jerčeka Buseka med nami. Eh, Želim vas vse lepo pozdraviti in zelo nas veseli, da je gospod Buzek obljubil, da bo imel uvodni govor, tako da bomo na ta način eh, začeli to mednarodno konferenco, hkrati pa je to tudi uvod v eh, proslavljanje stote obletnice eh, dneva eh, žensk. Zelo nas veseli, da je gospod Busek med nami in predvsem nas bo obvestil o tem, kakšna je politika Evropske unije v zvezi z ženskami in s tem mu predajam besedo. Hvala. Thank you very much. Hvala. Gospa Svensen, kolegice in kolegi, to je pomemben trenutek za nas v Evropskem parlamentu, da smo lahko gostitelji te pomembne konference. To je pomemben trenutek. V zadnjih sto letih se je marsikaj spremenilo. In tudi Evropa se je spremenila in sicer tudi zahvaljujoč, zahvaljujoč mednarodnemu dnevu žena. In zato želim, da začnemo s proslavljanjem sedaj v tem trenutku. Tako kot je povedala gospa Svensson, je v tem parlamentu eh, zelo pomembna uporaba jezikov in želimo zagotoviti enakopravnost jezikov in zago želimo zagotoviti tudi enakopravnost spolov, kar ni vedno tako lahko kot zagotoviti eh, enakopravnost jezikov tolmači se v 23 jezikov in zato bom nadaljeval tudi s svojim maternim jezikom. Gospa predsednica Robinson, gospa predsednica Fontaine, kolegice in kolegi iz Evropskega parlamenta, dragi udeleženci te konference, gospe in gospodje. Danes je pomemben dan, svet se je spremenil, odkar smo začeli proslavljati Mednarodni dan žena. Vsi smo se naučili, kako eh, Zatirane in preganjene so bile ženske in niso jim bile zagotovljene temeljne pravice. V zadnjih sto letih se je marsikaj spremenilo in to moramo priznati. Kljub temu pa so še določene težave, kar zadeva poklicno življenje, kar zadeva združitev poklicnega in zasebnega življenja. Tu še uh, ugotavljamo, da, pomank da primankuje pravičnosti od eh, vsega začetka so se borile ženske za to, da smejo delati in sedaj se borijo za to, da dobijo za enako eh, delo enako plačilo. In isto se je zgodilo tudi pri, eh, pravicah, pri pravici eh, voliti. Tudi danes so ženske še eh, diskriminirane v, do, v eh, določenih političnih konfiguracijah in ni jih toliko na vodilnih mestih. To opažamo tudi v moji državi. Zato sem zelo eh, se zauzimam za to, da se uvedejo kvote eh, in eh, v polskem parlamentu imamo tak zakon in jaz eh, sem to podpiral od vsega začetka vidim, da je tu tudi kolegica iz Polske in kolegica iz Polske bo verjetno potrdila, da smo borili dolgo bitko. Uh, za to enakopravnost pri upoštevanju kandidatov. Pri volitvah nismo še na koncu tega boja, ampak mislim, da smo že napredovali. Tema današnjega srečanja je ženske v politiki in mislim, da lahko ženske v politiki seveda prispevajo k izboljša, izboljšanju položaja žensk na splošno. Uh, predvsem pa lahko vplivajo na nacionalno in evropsko zakonodajo, tako da bo ta dejansko tudi zrcalila najbolj nujne potrebe državljank in državljanov. Ženske so še posebej sensibilne za to in državljanke in državljani si smejo pričakovati rešitve, ki so jim prijazne tudi zaradi prisotnosti žensk v politiki, kar dokazujejo številni primiri. Uh, eh, z, uh, torej Evropska unija je bila ustanovljena s, eh, s pogodbo iz Rima in tudi v, potem so sledile druge pogodbe, kjer so uh, zasidrane tudi pravice žensk, naprimer tudi listina o temeljnih pravicah. Da vam navedem nekaj podatkov. 50 eh, žensk je bilo uh, na polskem med, eh, v vodilnih pozicijah, torej na ministerskih položajih in tako naprej v uh, zadnjih eh, letih. In uh, trenutno je tudi v mojem kabinetu, torej predsednica mojega kabineta je ženska in to je oseba, ki ima veliko uh, uh, oblasti mo, uh, veliko moč in v mojem kabinetu je 54 odstotkov žensk. Evropski parlament uh, zaposluje skoraj 60 odstotkov žensk med uh, osebje med, v kadru. Več kot polovica uh, uh, ki uh, um, nudijo tudi uh, strokovne ekspertize, strokovno znanje in s tem sodelujo s parlamentom, so ženske, kar zadeva uh, poslanke. Jih je 35 odstotkov žensk, to je malo več kot ena tretini, tretjina, ampak to je seveda odvisno tudi od uh, volilne zakonodaje in pravil v posameznih državah članicah. Želim vam povedati, da se eh, poslanci in poslanke volijo v eh, seveda državah članicah in zato je treba zagotoviti takšne nacionalne zakone, da bomo v treh letih na naslednjih volitvah imeli vsaj 50 odstotkov poslank. To je v vaši pristojnosti, v pristojnosti nacionalnih parlamentov. Tega ne moremo sami spremeniti na ravni Evropskega parlamenta. Pa še nekaj želim eh, povedati več kot 30 odstotkov ženske v Evropskem parlamentu, kar pa zadeva eh, glavne oziroma vodilne eh, člane Evropskega parlamenta, jih je 40 odstotkov. Eh, to velja za predsedstvo parlamenta, potem za kvestorje, in tudi eh, predsednike, predsednice odborov parlamenta. To so torej najpomembnejše funkcije v parlamentu in več kot 40 odstotkov jih zauzimajo ženske. Torej iz tega vidika je kar dobra zastopanost žensk in to je zelo dobro. In ta odstotek je nad 35 odstotkov, torej 35 odstotkov je poslank. Eh, naglav njih funkcijah, vodilnih funkcijah pa jih je 40 odstotkov, vendar to še ni dovolj in statistike tudi ne eh, prikažejo vsega. Vem, da smo eh, boljši, kot je povpreče nacionalnih parlamentov, ampak kljub temu je treba opozoriti na to, da želimo, da ženske postanejo še bolj aktivne in da jih bolj vključimo. In to uh, je potrebno, če želimo, da bi Evropa postala eh, bolj pomemben akter v svetu, predvsem, ko gre za reševanje krize, ko uh, mislimo na prihodnost. Ženske so tudi matere in če želimo, da so aktivne, uh, v poklicu in v politiki moramo eh, predvideti tudi možnost fleksibilnega dela, potem dela, delo nadaljavo. Treba je zagotoviti varstvo za otroke eh, v vseh eh, tudi večjih podjetjih. In moramo zagotoviti, da eh, je treba tudi moške bolj angažirati pri varstvu otrok, majhnih otrok. Eh, včasih imajo uh, moški to željo, nimajo pa priložnosti za to. In naša dožnost je, da to zagotovimo, če eh, želimo preprečiti še večje demografske težave v Evropi. In moramo seveda tudi priznati delo, ki ga opravljajo ženske in moški doma, eh, če imajo več otrok in skrbijo za vzgojo otrok. To je težko in zelo odgovorno delo. Ne moremo reči, da ženska ni zaposlena, saj doma opravlja storitev tudi za družbo in s tem eno najpomembnejših nalog. In tudi to je, na to je treba opozoriti. Potem kar zadeva gospodarstvo posle. Pred nekaj tedni sva skupaj s komisarko Redingovo objavila članek, ko pozivava evropska podjetja, da prostovoljno eh, bistveno povečajo število žensk v upravah, upravnih odborih. Torej, podjetja bodo na vsak način imela korist od tega, vendar tudi mi kot družba bomo imeli korist od tega in tudi to je naloga, eh, ki jo je treba eh, opraviti. Ob stoletnici dneva žena želim čestitati vsem ženskam eh, k temu, da jim je uspelo toliko doseči v zadnjih stoletjih in želim vam tudi odkrito povedati in sicer ženskam in moškim, da so pred nami še zmeraj veliki izzivi, ni še popolne enakopravnosti v Evropi. E, dolga pot je še do enakopravnosti zunaj Evrope, v drugih državah, v tretjih državah in vemo, to vemo in da vemo tudi, da moramo delati veliko na tem, da bomo dosegli te cilje. Ko proslavljamo to pomembno obletnico, se moramo zavedati, kako težko delo nas še čaka in vsem nam želim eh, vse najboljše pri tem. Hvala. Tak, talman, Busek. Ja, vil fram... Hvala, gospod predsednik Busek. V imenu odbora in vseh udeleženk in udeležencev se želim zahvaliti za uh, te uh, besede navdiha ob začetku naše konference in ob stolet, stoti obletnici Dneva žena. Seveda smo pred velikimi izzivi, vendar nas ti izzivi ne prestrašijo, temveč eh, prepričani smo, da nam bo skupaj uspelo doseči rezultate. Vse jaz sem popolnoma prepričana o tem. Hvala vam, gospod predsednik Busek. Sedaj pa želim prisrčno pozdraviti med nami gospo Mary Robinson. Veseli me, da je med nami, je bivša predsednica Republike Irske. Prisrčno pozdravljam tudi uh, gospod Nicole Fanten, ki je bila predsednica Evropskega parlamenta. In pozdravljam tudi vse poslanke nacionalnih, iz nacionalnih parlamentov. Eh, med nami so tudi eh, poslanke iz držav kandidatk. Razen tega je tu več poslank eh, iz Evropskega parlamenta, tudi njih lepo pozdravljam in vse ostale udeležence. Zelo se veselim eh, zanimive in napete razprave in vsi boste imeli možnost, da eh, prispevate k tej razpravi. Že dolga leta je tradicija, da se srečamo ob mednarodnem dnevu žena. Kaj ti gre za to, da izmenjamo mnenja, da se obveščamo o najboljših praksah in da pojasnimo, ki so naši skupni cilji, kar zadeva enakopravnost. Tako kot je povedal predsednik Busek, gre letos za poseben jubilej. Proslavljamo stoto obletnico Mednarodnega dneva žena. Pred stotimi leti so prvič obeležili ta praznik in eh, zdi se mi, da se tudi danes spomnimo, spominjamo pionirk pri tem delu tistih, ki so pred stotimi leti se zauzemale za enakopravnost žensk in za ena, iste pravice žensk. In zato se moramo danes spomniti tudi tistih, ki so se pred nami posvečale tej temi in ki so pripravljale teren za naše današnje delo. Mislim, da imamo odgovornost, predvsem napram, eh, torej, da imamo odgovornost do teh pionirk, da nadaljujemo s tem delom. Mednarodni dan žena je bil eh, proslavljen pred stotimi leti prvič in sicer v Avstriji, na Danskem, v eh, Nemčiji in v Švici 9. marca 2011 in mnogo žensk je sodelovalo pri takratnih eh, proslavah. Šlo je takrat predvsem za pravico do dela, pravico do volitev, pravico do izobraževanja in pravico do prevzema javnih funkcij in šlo je tudi za eh, boj proti diskriminaciji žensk. To so bila vprašanja, ki so bila takrat še posebej aktualna. teden dni po tem velikem srečanju pa se je zgodilo nekaj zelo tragičnega. Več kot 140 delavk je umrlo pri tragični nesreči pri eh, požaru v Trianglu v New York City. In nekatere ženske Eh, ki so takrat umrle, so bile italijanskega porekla oziroma židovske prisiljenke. In te ženske so uh, umrle neposredno po tej proslavi in zato se je posvetilo temu dnevu še večjo pozornost, kajti uh, S tem je bilo jasno, kako slabes, eh, slabi so delo, delovni pogoji, kako slaba je zakonska zaščita žensk in zato so se potem odločili, da bodo proslavljali ta dan eh, vsako leto. Danes smo si izbrali temo ženske v politiki. Te, ta tema je seveda povezana z našimi izkušnjami. Gre za naše vsakdanje delo kot, eh, eh, torej v, eh, na nacionalni, mednarodni, na evropski ravni. Tudi, če je tako, kot je povedal gospod Busek, da eh, lahko eh, smo ponosni na številne napredke, pa nam mora biti jasno, da je, so pred nami tudi še veliki izzivi. In veliko je tudi še neenakosti eh, v današnjem času, zato je dela veliko. Včasih razmišljam o tem, da vprašanje enakopravnosti se ne razvija tako hitro in ne dosegamo ciljev tako hitro, kot bi si želela. Včasih se zdi, da je to zelo dolgoročno, dolgotrajno delo. In pri tem pomislim na več generacij, na eh, pogoje, ki jih imamo, eh, tudi zato, da sami odločamo o svojem življenju. To, da danes so pogoji drugačni kot eh, pogoji, ki jih je imela moja mama ali babica. In če to primerjam, potem Ugotavljam, da v naši generaciji imam dosti boljše pogoje za udejstvovanje in to kaže na napredek, ki je bil dosežen. Delež žensk v nacionalnih in v evropskem parlamentu, nacionalnih parlamentih in v evropskem parlamentu se je povečal. Ugotovili smo, da je v zadnjih desetih, dvanajstih letih se delež žensk pri, povečal za približno 8 odstotkov eh, v nacionalnih parlamentih in za 5 odstotkov v Evropskem parlamentu. 35,2 odstotka znaša delež eh, poslank v sedanjem Evropskem parlamentu. In to je, s eh, tem je ta parlament verjetno najbolj uravnoteženo sestavljen, odkar so potekale prve volitve v ta parlament. Vendar, torej lahko ugotovimo, da je bil dosežek eh, zabeležen predvsem po letu 2004. Po 2004 smo ugotovili, oziroma do 2004 je bil dosežen tak delež in potem eh, se je povišal samo neznatno. V sedanji komisiji je 9 žensk, to je 33 odstotkov in to je najvišji delež žensk, ki smo ga imeli kadarkoli v eh, sestavi komisije, Evropske komisije. Razen tega, naj opozorim na to, da se um, nekatere kolegice in kolegi mogoče še spominjajo, da nas je bilo kar nekaj, ki smo prispevali tako strani nacionalnih parlamentov kot tudi Evropskega parlamenta, torej veliko pritiska smo izvajali tako na nacionalni kot tudi na Evropski parlament eh, in opozarjali na to, da je treba izbrati komisarke, torej ženske za funkcijo eh, eh, komisark v Evropski komisiji. Ta kampanja je bila razmeroma močna, zbrale, zbrale smo se in eh, zahtevale, da naj bo več žensk zastopanih v komisiji. Danes bomo najprej prisluhnili Mary Robinson, ki ima posebno politično kariero. Bila je predsednica Republike Irske in tudi na mednarodni ravni je odigrala pomembno vlogo, ker je bila komisarka za človekove pravice Združenih narodov. Zelo nas veseli, da je Mary Robinson prišla na to konferenco, potem pa bomo slišali tudi še govor Nicole Fontaine. Ona je ena od dveh žensk, ki so doslej bile predsednice Evropskega parlamenta in gospa Fontaine je eh, bila tudi ministrica v Franciji. Potem pa sledi drugi del današnjega programa in v tem delu bomo imeli možnost eh, slišati izkušnje iz nacionalnih parlamentov. Seveda imajo možnost spregovoriti tudi poslanke Evropskega parlamenta, iz, gre za izmenjavo mnen in predvsem tudi za uh, izmenjavo najboljših praks, ki naj privede do tega, da bo eh, dosežena večja udeležba žensk v političnem življenju. Gre za posebne izkušnje žensk, za upoštevanje posebnih kompetenc in tudi sposobnosti žensk, ki so pomembne za politiko. Mislim, da Eh, bo to zelo napeta konferenca, ki bo obogatitev za vse. Eh, slišali bomo o številnih eh, zanimivih izkušnjah. Preden predam besedo gostom, želim podati še nekaj praktičnih informacij. Torej, vse prejeli ste obrazec, formular, ki ga imate pred sabo in eh, na katerem lahko zapišete, da želite spregovoriti na tej konferenco. Konferenca je razdeljena na dva dela. Prvi del eh, bo obravnaval bolj splošna vprašanja, v drugem delu današnjega programa pa gre predvsem za izkušnje in eh, dobre prakse. Torej, s tem obrazcem eh, se lahko prijavite za razpravo in prosim vas tudi, da navedete, v katerem delu konference želite spregovoriti v prvem ali drugem delu. Razen tega pa imate možnost, da razpravljate tudi v obeh delih. Samo To je treba ustrezno označiti na tem obrazcu. Razen tega želim ob koncu opozoriti na to, na to, da ima vsaka govornica, vsak govornik tri minute časa za svoj govor, tako da eh, jih bo prišlo do besede čim več in da bodo lahko pač poročali o svojih izkušnjah še enkrat. Eh, eh, prisrčno dobrodošli vsi, sedaj pa me veseli, da lahko predam besedo gospi Mary Robinson, kot rečeno nekdani predsednici Irske in eh, visoki komisarki eh, za človekove pravice Združenih narodov. Eh, je tudi predsednica fundacije Mary Robinson, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami. Prisrčno dobrodošla, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod predsednik, poslanci Evropskega parlamenta in poslanci nacionalnih parlamentov. Moram reči, da sem pod globokim vtisom zaradi osebnega poziva predsednika Buska po enakosti med spoloma in tudi zaradi vašega vodstva, gospa predsedojoča, in za vaše odločno sporočilo vsem nam. Veliko čast mi je, da lahko podam ključni govor osrednji govor na temo, ki je blizu vsem nam. Gre za politično odestovanje in enakost žensk na vseh ravneh v Evropski uniji. In moram reči, da ko pogledam občinstvo, me veseli, da vidim, da prihaja do enakosti med spoloma. Imamo tudi kar nekaj moških poslancev iz Evropskega in nacionalnih parlamentov, ki so tukaj. To je pomembno, kaj ti vemo, da enakost med sporoma ni samo vprašanje za ženske, to je vprašanje za vse nas in to je dobro kot smo slišali, je ta dogodek zelo poseben letos, kajti gre za stoto obletnico Mednarodnega dneva žensk. In to je tudi verjetno razlog, zakaj sem bila povabljena, da podamo srednji govor ob tej stoletnici, kajti sem bila povabljena strani Nelsona Mandele, da postanem članica skupine starešin. In eh, moram reči, da sem sedaj članica tega in zato mislim, da sem kvalificirana za to, da lahko gledam nazaj in naprej na stvari, ki so se dogajale in se bodo dogajale. Naj pa sedaj nekoliko razširim celotno podobo. Naj nas opogumim, da bi v naslednjih dneh našli način, kako bi bili solidarni z našimi sestrami globalno po svetu. 8. marca lani sem se pridružila stotinam ženskim nekaj moškim, ko smo hodili skupaj prek eh, Bruklinskega mosta v New Yorku in smo se povezali s tisočimi žensk na mostovih v več kot stotih mestih in različnih lokacijah po svetu. Dogodek je organizirala Zainab Salbi z organizacijo Women for Women International in šte, veliko število različnih ženskih organizacij in mednarodnih nevladnih organizacij. 8. marca letos načrtujejo še večji dogodek, da bi obeležili stoletnico v solidarnosti. Sestrami po vsem svetu upam, da bodo nekateri poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov našli most, ki ga bodo prehodili in morda tudi peli naslednji torek. Stota obletnica je čas, da pogledamo nazaj, pa tudi načrtujemo prihodnost leta 1993. Sem bila počaščena, da sem obiskala Novo Zelandijo kot predsednica Irske. Ta država je praznovala stoto obletnico dogodka, saj je pred eh, stotimi leti, od leta 1893, bila prva država, ki je omogočila ženskam tudi glasovati na volitve. Ponosna sem, da je ključno figuro v tej zakonodaji odigral Irec John Balance, vendar pa glavno vlogo so odigrale ženske Nove Zelandije, ki so prekolesarile stotine mil po gorskih eh, cestah obeh otokov in so zbirali podpise za kampanjo. Želele pa so sprožiti kampanjo zato, da bi mm, omejile slabe pivske razvade svojih eh, moških sodržavljanov. V nekaterih delih sveta imamo sedaj boje za pravice žensk, ki še vedno trajajo. Ženske v Kuwaitu niso bile upisane na glasovanje seznam do leta 2005 in ženske v arabski regiji še vedno se borijo za to, da bi lahko bile kandidatke za parlament in bi lahko kandidirale za mesta v kabinetu vladi. To se spreminja sedaj bolj hitro, ker vidimo, koliko mladih žensk prihaja na ulice v arabskih državah na severu Afrike in zahtevajo večjo svobodo, udeležbo in spoštovanje za njihove človekove pravice. To gibanje bi lahko imelo možnost, da dosežemo spremembe, seveda pa so te spremembe drugačne v vsaki državi in tako bi lahko dosegli nove ustavne in pravne strukture v Tuniziji, Egiptu, Bahrajnu, Libiji in morda tudi v ostalih državah. Udestovanje žensko-političnem življenju je temeljni pogoj za demokratično rast v arabskem svetu. Zato moramo reči, da ženske sprožajo vprašanja, ki jih drugi spregledajo. In ko imamo enkrat kritično maso žensk, eh, začnejo obravnavati prioritete, ki jih drugi zanemarjajo, ki so bile prej porinjene v obrob in zanemarjene. Eh, Udeležba žensk v vladi pomeni, da so bolj reprezentativne, bolj odzivne in bolj odgovorne in lahko potem tudi posežejo prek etničnih, rasnih in verskih omejitev. Seveda pa ne smemo mešati tudi pojmov arabski in muslimanski. Poslanci Evropskem parlamentu bi morali storiti vse, za podporo mirni tranziciji k demokraciji, ki jih vodijo mlade ženske in moški v državah arabskega sveta, pa naj si bodo to muslimanske ali ne. Seveda pa se moramo zauzeti tudi proti nasilju. Moramo pa se spomniti tudi dogodkov v Libiji, kjer mirne demonstrate, demonstrante bombardirajo z letali, torej na njih pošiljajo letala. In mislim, da se moramo zauzeti za te mirne protestnike, za njihove pravice žal, kot sem opazila na konferenci v Parizu prejšnji teden, šlo je za temo ženske proti fundamentalizmu in za enakost, sem ugotovila, da obstaja trend v evropskih državah proti usmeri islamofobije in eh, nekateri to izkoriščajo za kratke politične prednosti. Moramo pa se zauzeti za to, da ne bomo imeli naprimer muslimanskih feministov, tako kot nimamo židovskih ali tudi ne krščanskih. Moramo pa spoštovati kulturno ozadje in dediščino drug drugega. In mislim, da lahko poslanci parlamentov pokažejo vodilno vlogo na tem področju, kajti to je pomembno o njihovih volilnih okrajih, pa tudi v arabskem svetu. V relativno kratkem času lahko dosežemo pomembne spremembe. Kar mi daje posebno upanje je, da sem videla transformacijo ki je bila posledica odesovanja žensk v dveh državah v Ruandi in Liberiji. Bila sem prva predsednica države, ki sem obiskala Ruando po genocidu leta 1994 in potem sem se vrnila spet leta 1995 zato, da bi predstavila trpljenje Ruancev na zasedanju Združenih narodov v 50. obletnici. Posledice genocida so grozovite izkušnje. Cerkve so polne človeških kosti in oblačil in čevle veliko last otrok, ki so bili ubiti. Ampak celo tukaj smo imeli zelo eh, lepe podobe. Na nekaterih eh, dvoriščih crkva so cvetele rože eh, s čudovitimi voni in s čudovitimi barvami, rdeče in roza. In ena od predstavnic nevladnih organizacij mi je razložila, da je to zato, ker je, bilo, oz, ker je bila zemlja pognojena z najboljšim gnojivom in sicer s človeško krvjo. Moj tretji obisk v Ruandi pa je bil namenjen tudi udeležbi na, na panafriški konferenci za ženske v Kigaliju. Ta konferenca je povzročila, da so ženske začele delovati na vseh ravneh. Skušali so jih eh, opogumiti, da bi bile kandidatke na volitvah na vseh ravneh. Rezultati so zelo pozitivni za ruanski gospodarski in družbeni razvoj. In sedaj imajo ponosen rekord, da imajo najvišji delež žensk v parlamentu na svetu. Na nenavaden način so torej cvetice znova zacvetele. Transformacija Liberije pa se je začela tako, da so ženske aktivistke postale nestrpne, ker so moški izvajali pogajanja prepočasi. Na mirovnih pogajanjih so jih obkrožile in so ustrajale, da dosežejo dogovor. To je dramatičen primer opolnomočenja žensk, moči žensk. To je prav tako prikazala Abby Disney v svojem Mm, dokumentarnem filmu Pray the Devil Back to Hell. Volitve leta 2005 so potem prinesle na oblast tudi prvo žensko um, predsednico ene od afriških držav, Ellen Johnson Sirleaf. In to je vodilo do tega, da so ženske bolj dejavne v Liberiji in so uporabile tudi resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1325 o ženskah miru in varnosti, kot orodje za organizacijo vsega. Prav tako so potem na mednarodni konferenci v Liberiji 8. in 9. marca, ki je bila soorganizirana strani predsednice Liberije in Finske, praznovali napredek, ki so ga dosegli in ustvarili tudi Angie Brooks Center za mm, udejstovanje žensk na vseh ravneh in da bi nadaljevali z dobrim delom. Mišel Bašle, izvršna direktorica nedavno ustanovljenega programa mm, ZN ženske, je tudi izbrala Monrovi za svojo pot in uh, je priznala, da je Liberija pod predsednico Ellen Johnson Sirleaf uh, naredila zelo veliko za opolnomočenje žensk in za enakost. Prav tako pa želim umeti še nekaj. Eh, zapisali, torej pripravili smo knjigo skupaj s Kofijem Ananom, Jimmy Carterom in Grasso Mašel, kjer smo zapisali, da želimo mi skupaj z Nelsonom Mandelo in z Načkofom Desmonom Tutujem prevzeti vodstvo in govoriti o globalnih vprašanjih, se zauzemati za enakost žensk. Za veliko um, žena in um, mladih eh, žensk pa so razmere še vedno slabe. Še vedno prihaja do nasilja nad njimi, prav tako pa se nadaljuje tudi sistematska diskriminacija proti njim v veliko državah sveta. Prav tako so izpostavljene hivo, ajcu in smrti pri porodu. Adolescentna dekleta so še prav posebno ranljiva in potrebno jim je dati moč, da se bodo borile proti temu. Mlade dekleta so pogosto spregledana, se lahko veliko pridajo družbi, kljub temu, da imajo seveda ključno vlogo pri preživetju gospodinstev in pri darovanju družbe. Žal pa bo tako verjetno ostalo še v naslednjih letih. Vem pa, da bodo o tem govorili tudi v Liberiji na dan človekovih pravic. Torej, kje smo v Evropski uniji, kar se udeležbe žensk tiče na vseh ravneh? Sveda, kot smo slišali, imamo napredek, smo dosegli napredek v zadnjih desetletjih pri zakonodaji o enakih možnosti, pri najpomembnejših primerjih v, na Evropskem sodišču in nacionalnih sodiščih, pa tudi pri pobudah Evropskega parlamenta. Naj se zahvalim vam, gospod predsedojoča, in delu odbora za pravice ženske in enakost spolov. Vaše poročilo eh, enakost med moškimi in ženskami v Evropski uniji 2010 je pregledalo eh, prejšnje pobude, vključno eh, tudi resolucijo z 13. marca 2007, kjer je pač prikazana pot k enakosti med moškimi in ženskami 2006-2010. V poročilu in najdemo 26 točk. Prvi 14 eh, se nanaša na vprašanja zaposlovanja žensk, enakosti pri plači in pogojih. 15. točka pa je šipka. Naj citiram pozdravlja prizadevanja na evropski ravni, da se eh, poveča zastopanost žensk v politiki. Eh, zahteva torej večjo odeležbo žensk v vseh eh, evropskih institucijah, slasti v odgovornih položajih. Podarja, da morajo biti narejeni še dodatni Eh, korake na nacionalni, regionalni in eh, občinski ravni. V poročilu tudi piše, da samo eh, v treh podjetjih, treh odstotkih podjetjih, večjih podjetjih so na vodstvenih položajih ženske in poziva seveda tudi države članice in komisijo naj bo sta pozorna na občutljivo skupino ženske. Tu gre zlasti za ženske z invalidnostjo in Rome. Eh, ko sem eh, brala to poročilo, sem bila dejansko eh, presenečena, da so pritiskali na prave gumbe, vendar očitno je tukaj šlo samo za pritiskanje na gumbe. To poročilo so sprejeli z 22 glasovi za, dva glasova proti in kolikor vem, boste o tem glasovali v plenarnem zasedanju naslednje tedno. Naj povzamem pomen zastopanosti žensk tako, da pravzaprav. Eh, eh, opozorim tudi eh, na poročilo National Democratic Institute. In tu v tem poročilu je tudi zapisano, da udeležba ženske v politiki pomaga tudi k uresničevanju enakosti spolov in vpliva tudi na politična vprašanja in očitno eh, čim večje je število žensk, eh, več eh, je tudi odločitev, ki vplivajo na kakovo življenja in ki odražajo prioritete družin, ženske, etničnih in, ras, in rasnih manjšin ko so ženske na oblasti kot politični voditelji, so eh, v teh državah višji eh, standardi eh, življenja. Pozitivne razove lahko vidimo na področju izobraževanja, infrastrukture in zdravja. In Prisotna ženska v politiki zagotavlja tudi, eh, da se upoštevajo želje žena in drugih eh, marginaliziranih eh, voljivcev. In vodstvo žensk in reševanje konfliktov, njihov način reševanja konfliktov je odraz demokratičnih idealov. Eh, ženske v zakonodaji eh, poskrbijo, da se eh, bolj zastopajo manjšinske skupine. Torej, ženske skrbijo tudi bolj za vzpostavljanje miru, za vzpostavitev normalne situacije po konfliktih, tudi zaradi tega, ker pač najbolj trpijo v konfliktih in eh, zato se tudi bolj zauzemajo za stabilizacijo, ponovno izgradnjo in preprečevanje bodočih konfliktov. Za močne eh, trajne demokracije moramo eh, spodbujati sodelovanje žensk eh, v politiki na eh, eh, najvišji ravni kot tudi na občinski ravni. Torej, če je vse to tako, kot eh, je zapisano v poročilu, zakaj pravzaprav ni ustrezne udeležbe žensk v politiki? No, slišali smo, eh, koliko, kolikšna je zastopanost žensk, to je povedal predsednik parlamenta. V desetih eh, državah Evropske unije je več kot 27 odstotkov žensk v spodnjem domu parlamenta. Ehm, Večina pa je pod 23 odstotkov in v dveh državah je celo manj kot 10 odstotkov eh, ženskih poslank. Eh, in eh, očitno še vedno obstajajo določene ovire za to, da bi kandidirale ženske in sicer pomankanje finančnih verov, družinske obveznosti, pomankanje zaupanja v večinsko moški kulturi in podobno. Gre tudi seveda poročanje o, o odločitvah, e, naprimer Lisije Ronculi in Rašide Dati, ki sta obidve poslanki v tem e, parlamentu. To e, poročanje kaže, kaj so prave ovire, s katerimi se soočajo ženske. In mi se seveda moramo vprašati, ali smo v Evropi res pripravljeni, da se lotimo teh problemov teh in tudi drugih eh, ovir v nekem prehodnem obdobju desetih let. Ali so države res pripravljene uvajati nacionalne kvote za uh, lokalne in parlamentarne volitve uh, za obdobje enega desetletja, zato da bi pač popravile obstoječo neravnovesje? Ne Ali so Evropska unija in nacionalne vlade pripravljene dati finančna sredstva za usposabljanje eh, kandidatk na lokalni, nacionalni in evropski ravni? Ali želijo pač nacionalni parlamente prilagoditi svoje postopke, da bodo pač eh, lahko eh, eh, ženske bolj organizirale svoje življenje? Ali so politične stranke v Evropske uniji eh, pripravljene? Eh, spremeniti eh, svoj eh, moški etos ali bodo pač bolj pri, začele privlačiti tudi ženske kandidatke. Ali so ženske same pripravljene sprejeti odgovornost? Evropa se sooča s celo vrsto pomembnih vprašanj, s političnimi, ekonomskimi, socialnimi in podnebnimi vprašanji. In mi se seveda lahko naučimo zelo veliko od eh, energije, eh, znanja eh, žensk v Evropskem parlamentu in nacionalnih parlamentov. Mi moramo biti optimistični in hkrati uh, realistični. Leta 2008 je uh, odbor za enakost in človekove pravice v Združenem kraljestvu objavil poročilo o, o spolu in oblasti in med drugim zapisalo. Uh, eh, Pouš uh, bi uh, lahko preplezal veliko, uh, veliki kitajski zid v 2012 letih. Uh, uh, nekoliko več kot 200 let bo trajalo, da bodo ženske enakopravno zastopane v parlamentu. Mi seveda ne želimo majhnih, eh, počasnih sprememb, mi želimo spremembe, ki bodo prenesle transformacije, zato da se lotimo vseh teh problemov na učinkovit način. Hvala lepa. Eh, Hvala, gospa Robinson. Sedaj pa Sledi takoj gospa Fontaine. Prosim, beseda je vaša. Euh, gospa predsednica, eh, vesela sem in srečna sem, da ste me povabili na ta sestanek, ob katerem eh, slavite stoletnico eh, mednarodnega dneva žena. Ta stoletnica je seveda tudi priložnost, da povemo, kakšen je bil napredek v tej veliki bitki za enakost med moškimi in ženskami. E, torej, to je tudi tema, ki ste jo izbrali za to srečanje. Vesela sem, da so pri tej prireditvi eh, tudi eh, predstavnice nacionalnih eh, parlamentov iz 27, drž 27 držav članic, kot tudi iz držav kandidatk. Moj čas v parlamentu mi je tudi pokazal, kako pomembno je sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom za to, da eh, krepimo evropsko demokracijo in da odpravimo demokratski deficit. Eh, ko sem bila podpredsednica parlamenta in pristojna za odnose z nacionalnimi parlamenti, sem tudi skrbela za zbliževanje med parlamenti in zaradi tega seveda tudi eh, toliko bolj pozdravljam vaše prisotnost. Moja prva pripomba eh, je, eh, da želim izpostaviti eh, svojo pripravljenost, odločnost eh, in tudi odločnost evropskih institucij, da poskrbijo za boljši položaj žensk s pričo diskriminaciji, s katerimi se ženske soočajo. Ne samo zaradi tega, ker, si, ker gre za vprašanje enakosti in pravice, temveč tudi, ker gre za uh, bistveno vprašanje demokracije, gre za uh, tudi uh, organizacijo naših družb. Uh, Tu gre seveda tudi za samo ustanovno eh, načelo Evropske unije, ki je zapisano v rimskih pogodbi eh, in eh, Pomembno je seveda, eh, da je tudi Evropska komisija dala ustrezne eh, pobude, vendar tudi Evropski parlament eh, in zlasti tudi odbor za pravice ženski, ki je bil ustanovljen leta 1984 in v katerem sem tudi jaz bila, je naredil zelo velik prispevek na področju zagotavljanja enakosti žensk. Naredili smo velike napredke E, nastajala je nova dinamika mobilizacije. E, to je potrebno, kajti konec koncev lahko danes ugotovimo. Naredili smo e, napredek, to je res, vendar bilanca je mešana in pred nami je še dolga pot. In v teh šestih minutah, ki jih imam na voljo, bi rada dala nekaj predlogov. Najprej si želim, da bi Evropski parlament še naprej igral vz, eh, vlogo vzora. Eh, Eh, pri tem vprašanju, zgleda pri tem vprašanju. Eh, če si ogledamo, kakšno je razmerje med moškimi in ženskami, torej ženske 16,3 odstotke leta 1979, 26,1 odstotek leta 1994 in danes je 35,2 odstotka, vidimo, da je to tudi bistveno več kot v nacionalnih parlamentih eh, in tudi v funkcijah vidimo, da je več Eh, ženske, vendar v predsedstvih političnih skupin pa je možno še narediti eh, napredek. Eh, ko sem postala predsednica Evropskega parlamenta, sem obžalovala samo dejstvo, da smo morali čakati 20 let po izvolitvi Simon Weil, da ponovno ženska postane predsednica in upam, da ne bo treba ponovno tako dolgo čakati na žensko predsednico parlamenta. Eh, Eh, mm, Evropski parlament mora eh, ostati še naprej buden in previden pri obravnavi velikih socialnih vprašanj in problemih eh, družbe. Vendar parlament ne more delovati sam. Nacionalne vlade držav članic in tudi politične stranke morajo pomagati pri mobilizaciji prebivalstva za to, da se okrepi vloga žensk v politiki. Eh, dejstvo je, eh, da eh, je treba tudi obravnavati vprašanje kvot. Kvote so dosti krat nekaj, kar povzroča kontroverzno razmišljanje, vendar z zakonodajo lahko okrepimo enakost med moškimi in ženskami. To se je pokazalo po, tudi pri številnih volitvah, naprimer eh, tudi eh, francoska zakonodaja, ki je bila sprejeta 6. junija 2000 in je predpisala enakost moških in žensk pri regionalnih občinskih volitvah, eh, nacionalnih volitvah, pa tudi na evropski ravni, je prinesla veliko spremembo. Čeprav je občinskih svetnic zgolj 35 odstotkom, čeprav s, eh, na listah najdemo na prvih mestih v glavnem moške in eh, eh, stranke raje plačujejo kazni, kot da bi spoštovali zakonodajo o enakosti, je bilanca v glavnem pozitivna in še naprej moramo hoditi po tej poti. Nacionalne vlade morajo poskrbeti za sredstva, za to, da spodbudijo ženske k političnemu angažmaju. In v nekaterih izmed naših držav in tudi v Franciji je politika dejansko izgubila svojo verodostojnost in zaradi tega je potrebno, da storimo vse, da politika ponovno dobi verodostojnost v očeh državljanov in državljank. In potem pa še nekaj eh, razmišljanj eh, namenjenih ženskam. V političnem svetu morajo ženske tako kot posod pokazati svojo eh, kompetenco, sposobnosti. Eh, obsojene so na odličnost. Eh, Eh, po drugi strani pa je ta eh, zahteva tudi eh, nekaj, kar jih spodbuja. Poleg tega ženske morajo pravzaprav ob vsej svoji ženskosti same postati aktivne in ne čakati, da jih pridejo iskvabijo k sodelovanju. Ženska v političnem življenju mora biti previdna, zato ne sme uh, pač eh, eh, stopiti v pasti, ki se ji postavljajo. Pomembna je tudi solidarnost žensk, o tem ne govorimo dovolj. E, jaz sem to solidarnost e, doživela v Evropskem parlamentu zlasti ob moji izvolitvi za predsednico. E, kot je predsednik Pusek povedal, ta solidarnost pomaga napredek vsem ženskam v poklicnem življenju. In na koncu še nekaj spodbudnega, eh, kar izhaja tudi iz eh, moje države. Leta 1974 je 70 odstotkov francozov menilo, da ne želijo eh, ženske predsednice države. Danes pa ankete jasno kažejo, da bi 90 odstotkov brez težav sprejelo žensko predsednico predsednico, tako kot je to tudi v Nemčiji, na Finskem, v, na, eh, v Litvi in na Irskem in podobno. To pomeni, da se je mentaliteta bistveno spremenila. To zbuja upanje. Mi moramo pa to še okrepiti. Po, eh, prav gotovo. Eh, Evropski parlament na splošno in odbor za enakost žensk nameravata še naprej skrbeti za enakost spolov. Želim eh, lepo obletnico vsem ženskam v Evropi in veliko uspeha vsem ženskam, ki delajo po svetu s toliko nadarjenosti, odličnosti in poguma. Hvala lepa. tu taktil, eh, Mrs. Robinson. Hvala, gospi Robinson. Hvala, gospi Fontaine. Mislim, da sta nam ponudili dober pregled nad tem, kar je bilo doseženo doslej, kot tudi nad prihodnimi izzivi, s katerimi se soočamo, da bi dosegli enakost med moškimi in ženskami predvsem sta omenili predvsem to, kar je povedala gospa Robinson v zvezi z Evropi, se mi zdi zelo pomembno in sicer ali je Evropa res pripravljena odigrati pomembno vlogo in izvajati Eh, vpliv tudi na mednarodni ravni za to, da se zagotovi enakopravnost mošk in žensk, moških in žensk. In gospa Fontaine je poudarila predvsem pomen solidarnosti med ženskami. E, kot e, ženske, ki smo aktivne v politiki, e, smo seveda hvaležne za podporo drugih. In za to solidarnost. In ženske naj ne bi imele vlogo Libijev na različnih zborovanjih. Torej, hvala obema za zelo zanimiva izvajanja na začetku naše razprave. Hvala obema še enkrat za to, da ste prišli na to konferenco. Sedaj pa bomo začeli razpravo. Uh, In eh, želim vas ponovno opozoriti na to, da imamo uh, omejen čas za govor in sicer vsak ima tri minute časa. Kajti uh, naša želja je seveda, da bi jih čim več spregovorilo v tej razpravi in poročalo o svojih izkušnjah. Prva na seznamu je gospa Ilda Figurejdo iz Evropskega parlamenta. Prosim, gospa Figurejdo, beseda je vaša hvala, gospa predsedujoča. Želim eh, izreči dobrodošlico vsem ženskam na tej konferenci. Ne samo ženskam, ki so dejavne na evropski ravni, temveč še posebej tistim, ki v Eh, predvsem želim pozdraviti tudi tiste ženske, ki v svojih državah se še borijo za svoje pravice, ki trpijo in v mnogih državah je tako. Potem eh, so ženske pogosto tudi žrtve v konfliktih eh, in se borijo za mir. Torej, iz te dvorane želimo pozdraviti posebej tudi še tiste ženske, ki se danes borijo za dosego enakih pravic in enakih možnosti, da bi eh, uresničile svoj, eh, eh, to, kar si same želijo v, živ, doseči v življenju kot enakopravne članice družbe. Proslavljamo stoto obletnico Mednarodnega dneva žena. Jasno je, da je v teh sto letih eh, bilo doseženo veliko v različnih območjih, regijah tega sveta. In naše eh, današnji gosti so že pre, govorili, o, govorili o tem, kako eh, kako se je to razvijalo v uh, posameznih državah. V Evropskem parlamentu je delež žensk 35 odstotna, ampak v mnogih državah članicah so daleč pod tem. Uh, In treba je seveda govoriti eh, ne samo o nacionalnih parlamentih, temveč tudi o nacionalnih vladah, o občinskih svetih in tako naprej. Kaj ti eh, gre predvsem tudi za vključenost žensk na tisti ravni, ki, eh, kjer živijo. In če tam nimajo možnosti, da sodelujo vladi v parlamentu in tako naprej, je to treba na vsak način odpraviti. Moramo spodbuditi vključenost žensk obisk v politično življenje v mestih, v deželah, kjer živijo. In razen tega želim usmiriti pozornost tudi na to, da beležimo določene korake nazaj. E, finančna in ekonomska kriza ima seveda kot vedno tudi hude posledice na življenje žensk. Ugotavljamo, da se veča revščina med ženskami, diskriminacija, neenakost pri dostopu do Eh, eh, poklicov do zaposlitve in do pravic. Eh, prihaja do krajšanj socialnih izdatkov, podpor družinam, podpor za varstvo otrok, podpor za nego starejših oseb. In vse to seveda v glavnem spet vpliva na sodelovanje žensk v političnem življenju. Torej, ko proslavljamo ta pomemben dan, moramo eh, sprožiti eh, tudi eh, jasen poziv in izreči jasen poziv vsem, da se bolj zauzamejo za politične spremembe, tako da bodo čez nekaj let lahko rekli, da smo pozitivno prispevali k eh, eh, spremembi življenjskih pogojev žensk. Hvala. Naslednja je na vrsti eh, poslanka Grškega parlamenta, gospa Marija Kolja Caruha, prosim besed. Dobro, ehm, hvala. Tudi jaz se želim pridružiti temu, kar je bilo že rečeno. Že večkrat sem sodelovala na podobnih, podobnih konferencah tu v parlamentu. Danes sem prišla na to konferenco z drugimi predstavnicami iz eh, Grčije, ki eh, so na visokih položajih. Kar zadeva Grčijo, moram reči, da se ženske borijo za enakopravnost. Eh, naprimer pri izvajanju političnih pravic, pa tudi kar zadeva eh, politične, vodilne politične funkcije. In mi se zauzemamo za upoštevanje pravic žensk. Eh, institucionalni ustroj nam seveda v bistvem, bistvu omogoča, da dosežemo enakopravno zastopanost žensk v politiki. Najlažje je to doseči z določanjem kvot na različnih političnih področjih. V korist ženskam v Grčiji želim opozoriti na zakon iz leta 2000, ki opredeljuje, da žensk da so, morajo biti ženske enakopravno zastopanje v telesih, ki sprejemajo odločitve, torej eh, v organizacijah eh, javno-zasebnega prava in tudi v javnih inštitucijah. Razen tega imamo zakon iz leta 2008, ki določa, da morajo biti kandidati posameznih strank, torej da mora na teh seznamih eh, biti vsaj ena tretjina žensk. Kljub določbam teh zakonov, eh, obstajajo tudi še številni drugi zakoni, ki jih ne bom omenila, ugotavljam, da ženske v vodilnih funkcijah še zmeraj niso primerno ustrezno zastopane. Samo 42 poslank je v nacionalnem parlamentu, ki ima več kot 300 poslancev in delež je torej 17,3 odstotka. In to je delež, ki je uh, veliko nižji kot pri zadnji sestavi parlamenta. Kar zadeva razmerje med moškimi in ženskimi poslanci, smo eh, imeli 2004 16 odstotni delež, 1996 eh, samo malo več kot 6 odstotkov. Torej, tako da beležimo sicer pozitivno razvoj, to je res. In od 22 eh, poslancov v Evropski parlament je 31 odstotkov žensk, to je veliko več, kot je bilo pri zadnjih evropskih volitvah. V javni upravi smo imeli novembra 2010, torej administrativne volitve in od več kot tisoč županov je samo 15 eh, žensk bilo izvoljenih za županje. To je uh, samo 3 odstotke več kot eh, pri volitvah 2006. Pri zadnjih volitvah 2010, oziroma popravljam se, številke, ki sem jih ravno kar citirala, 3 odstotke se nanaša na 2006, 2010 pa je bilo izvoljenih 9 dodatnih eh, županj, vendar v regijah, v provincah in na drugih ravnih javne uprave ni žensk v vodilnih pozicijah, torej da bi bila katera prefektinja. Eh, v celoti ugotavljamo, da je delež žensk pri funkcijah v javni upravi približno 17 odstoten. In ta tema ima torej pomembno politično razsežnost v naši državi. In to je treba seveda videti v pogledu vseh prizadevanj, ki so v teku, da bi dosegli močno, eh, močnejšo vključenost žensk v politično življenje. Vendar gre predvsem za to, da je treba izboljšati ozračje, eh, da se spodbudi ženske prevzeti take funkcije, tudi grški voljivci in voljivke morajo prispevati svoj delež k temu, da bo več žensk izvoljenih na lokalnih, eh, regionalnih in nacionalnih volitvah. Eh, nekaj ukrepov iz, zakono, iz zakonodaje sem že omenila. Enakopravnost žensk v politiki je sicer dosežena na papirju, vendar v praksi ugotavljamo, da Na mnogih pomembnih področjih eh, javnega življenja v Grčiji, pri izobraževanju, pri eh, zaposlovanju, eh, ženske niso ustrezno zastopane, kar je posledica tega, da eh, tisti, ki so na teh eh, pozicijah, se jih oklepajo in preprečujejo, da bi se povečala zastopanost žensk. In to je povezano seveda tudi s temo, ki jo obravnavamo danes tu v Evropskem parlamentu. Lahko bi seveda povedala še veliko več, ampak nekaj je že bilo rečeno. Gospodarska kriza, ki jo še posebej čuti tudi moja država, je kriza, ki eh, še posebej zadeva, zadene ženske. Mnoge brezposelne v Grči so ženske, tudi mlade ženske, znanstvenice. In okoliščine kažejo, da se sicer sprejemajo odločitve, ampak pri teh odločitvah je treba upoštevati enakopravnost spolov. In treba je res eh, zagotoviti tudi izvajanje načela enakosti eh, moških in žensk na vseh področjih javnega življenja v Grčiji. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Mora, poslanka v Evropskem parlamentu. Je pa tudi podpredsednica v odboru za pravice žensk in za enakost med spoloma. Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, da ste organizirali to prireditev in hvala lepa tudi predsednicam, da so eh, vse prišle na podi, pa tudi sem, eh, zato da zastopajo našo skupno eh, borbo za ženske. Prva stvar, ki bi jo rada izpostavila, je naslednje. Tu gre za kolektivni boj, za eh, boj naše družbe, boj našega časa. To ni boj levice ali pa desnice, to ni eh, boj žensk ali pa moških, to je boj, ki ga moramo. Uh, ki se ga moramo bojevati vsi skupaj. Katera družba si lahko prevošči, da se odpove 50 odstotkom svoje energije, svoje inteligence. Vendar, kljub samo je to svet, v katerem mi živimo. To je prva stvar. Mi se moramo vsi skupaj energično lotiti tega vprašanja, kajti to je vprašanje nas vseh. In pogledati moramo, kako države, eh, kako se Eh, družine trudijo za enako izobraževanje moških in ženskih otrok, deklet in fantov, potem pa vidimo poznaje, kaj se zgodi v njihovi poklicni poti. Eh, kako velik je razkorak? med kariero moških in žensk. Kaj se torej zgodi vso to, eh, to izobrazbo? Tu potrebujemo splošno mobilizacijo. Govorila sem eh, s kolegicami in kolegi iz odbora za enakost spolov. Tu eh, ni nobenih ovir med nami znotraj tega odbora. Mi imamo skupni boj in. Eh, gospa predsednica, mi želimo, da ta odbor ne bi bil neutraliziran nekako pridružen. Želimo, da bi eh, ta eh, odbor eh, imeli za enako pomembnega kot vse druge oziroma morda celo za bolj pomembnega kot druge. Drugič, kar mi je všeč, je želja, da bi ženske svojo kompetenco dosegle iste položaje kot moški o tem res sanjam. In en, nekaj časa sem dvomila tudi o e, politiki kvot. E, nekako je žaljivo za ženske, da potrebujejo kvote za to, da pridejo na položaj. Vendar danes pa pravim, brez kvot ne bomo prišli nikamor. In zaradi tega je pomembno to, kar je povedal gospod e, predsednik Busek. E, Eh, Evropa mora storiti več za to, da angažira države članice, da stopajo hitreje v tej smeri. In kot je tudi povedala grška kolegica eh, ravno kar, eh, to je potrebno, da bodo ženske lahko napredovale, da bodo pač našle svoje mesto na enakopraven eh, način kot moški. Eh, Nicole eh, Fontaine je pravilno povedala, politične stranke raje plačujejo kazni, kot da prepustijo mesta ženskam. Ali se bojijo kompetenc ženskim? Zakaj se bojijo? Mi moramo stopati po tej poti skupaj, mirno, učinkovito, zato ker vemo, da je naša skupna prihodnost moških in ženskih v Evropi odvisna od usposobljenosti, od znanja. Potem pa eh, teritorijalne reforme, ki ne upoštevajo eh, mesta žensk, eh, so tudi problematične. Potem pa tretja stvar ki sem jo hotela omeniti, je naslednja. Pred nekaj dnevi so objavili anketo, ki pravi, da moški posod menijo, da v krizi oziroma 20 odstotkov moških je menilo, da eh, bi v krizi morali prednostno zaposlovati moške. Take ankete eh, kažejo, da je pred nami še dolga pot, zato da ženske ne bodo našle svojega mesta v politiki, temveč tudi v delovnem svetu. Eh, danes govorimo o ženskah v politiki, vendar to je samo vrh ledene gore mi moramo zagotoviti da bodo ženske tudi v poklicnem življenju našle svoje mesto zato da jih v poklicnem življenju v podjetjih ne bodo diskriminirale eh, da jih v družbah ne bodo diskriminirali in potem še vprašanje koliko časa bomo dopuščali, da imajo ženske toliko niže plače od eh, moških. Ali se vam zdi to normalno, kolegice in kolegi, da mora ženska pet let delati za plačo, ki jo zasluži moški v štirih letih? Torej, mene bi bilo sram, če bi jaz to situacijo prepustila svojim otrokom in unukom. Pred nami torej je še zelo veliko dela, gospa predsednica, in predlagam, da po eh, delu v številnih državah Eh, pač pripravimo tudi eh, še ustrezno zakonodajo na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Jimenez, prosim. Gracias, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kot ženska poslanka, članica odbora za enako žensk, me veseli, da sem tukaj in da lahko počastim stoto obletnico s toliko ljudmi, ki se zauzemajo za pravice žensk. Potrebno pa je danes pogledati tudi nazaj. Dobro je, da smo se spomnili na to, da so ženske v New Yorku odšle na ulice se borile za boljše plače, delovna mesta in za volilno pravico. Seveda, pogledali smo preteklost, vendar pa tudi danes imamo še zelo veliko težav. Še po stotih letih nismo razrešili vseh problemov. Veliko je žensk, ki so plačane slabše kot moški za enako delo. Zelo težko je združevati poklicno in eh, družinsko življenje. In na tem moramo še delati. Volilna pravica je zagotovljena, vendar pa slišali smo že, delež žensk v političnem življenju je še vedno precej nizek in tudi tukaj moramo opraviti še kar veliko dela. To so izzivi, s katerimi se soočamo. Ne želimo dobiti ničesar podarjeno, seveda pa tudi ne smemo dopustiti, da ne bomo dobili enakega plačila za enako delo, naprimer. Strah pred ženskami, ignorance tega ne moramo sprejemati. Vsi smo se na določen način žrtvovali, da bi združevali poklicno in družinsko življenje, vendar pa lahko smo srečni, kajti milijoni žensk po svetu so v položaju, ko jih ne obravnavajo enako pravno. In zato bi rada še enkrat izpostavila, koliko žena, še prav posebno v muslimanskem svetu, je diskriminiranih. Tam je to realnost in eh, resnično bi se rada zauzela za boj proti temu, proti temu, kar doživljajo ženske v arabskem svetu. Kako lahko, kako nam je lahko vse eno, ko si ogledamo, ko vidimo, kaj se dogaja v Afganistanu, naprimer eh, z ženskami, ki jih imajo za prešušnice. Slišali smo, da doživljamo upor v arabskem svetu, in da se moramo tudi mi zauzeti za to, da jim bomo omogočili njihove pravice. Prav tako mislim tudi, da je naša naloga zelo pomembna. Ženske in dekleta moramo zaščititi tudi v Evropi, ki si želijo biti takšne kot mi, kot me in jih diskriminirajo v lastnih družinah zaradi kulturnih, verskih ali drugih razlogov to so vse zadeve, ki so negativne in zato se moramo zauzeti za spremembe, da bodo tudi te ženske dobile ustrezne pravice. Prav tako bi rada spregovorila o poročilu o domačem nasilju, ki ga imamo pred sabo. Pogosto so ženske žrtve nasilja doma in zato je potrebno pripraviti tudi zakonodajo na evropski ravni. Za zaključek pa naj povem še naslednje. Zazemanje za pravice žensk pomeni enostavno zazemanje za pravice in svoboščine ljudi. Seveda si želimo družbe z enakimi možnostmi za moške in ženske. To je dostojanstveno in to pomeni svoboščine. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Plam, prosim poslanka v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila vsem udeleženkam omizja za predstavitve, za njihova sporočila. Najprej pa bi rada izpostavila nekaj, želela bi nam čestitati vsem za 8. marec vsem ženam in dekletom po svetu. Vemo, da je minilo že sto let. Sto let prizadevanj, boja, napredka. Vsi smo sodelovali v tem boju in vsi smo bili udeleženi pri uspehih neuspehih, pri dosežkih in pri zastojih, moški in ženske. Enakost med spoloma, mislim, da tukaj ne gre samo za družbeno pravičnost, mislim, da gre tukaj za instrument za učinkovitost in napredek. To je način, da bi končno združili Evropo, da bi dosegli Evropo, ki bo poštena in enaka za vse državljane. Pozorno sem prisluhnila kolegom, ki so omenjali negativen vpliv, ki ga je imela gospodarska finančna kriza na položaj žensk. Revščina se zdi, da se feminizira. Migracije se zdi, da se film feminizirajo. Diskriminacija na trgu delovne sile se še poglablja, tudi diskriminacija v družbi. In če si resnično želimo Evrope, kot je dejala gospa Moran, če si želimo Evrope, ki bo pospešila prizadevanja v smeri enakosti med spoloma, moramo vsi poslati jasno sporočilo. Leta 2009 smo dobili novo pogodbo Lizbonsko. Po tej pogodbi imamo pravico podajati pobude za zakone. Govorim o državljanskih pobudah. 27 držav članic lahko to stori. Skušajmo približati ženske v destovanju, v javnem življenju. Gospa Fontaine je govorila o solidarnosti. Ta je zelo pomembna. Potrebujemo sodelovanje veliko žensk, pa tudi moških pri tem. Zbiramo podpise, začenjamo s kampanjami, in eh, podprimo kvote. Kaj ti, gospa Robinson? Mislim, da se posod po Evropi še ne zavedajo vsi pomena udeležbe žensko političnem življenju. Čeprav je bilo rečeno, da 90 odstotkov francozov meni, da je navzočnost eh, žensk eh, v politiki zelo pomembna, to mislim, da ni dovolj. Pokažimo da so ti statistični podatki realni. Če so, potem začnemo zbirati podpise in uh, poskušajmo z državljanskimi pobudami uveljaviti te kvote. Druga polovica družbe, mi, me, ženske, moramo biti dejavne v političnem življenju. Ne, želimo vstopati v politično življenje samo zato, da bi dobili delovno mesta. Uh, na visoki ravni. Tukaj smo zato, ker imamo boljše odgovore na težave naše družbe in na težave žensk v naših družbah. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gomeš, poslanka v Evropskem parlamentu. Prosim. Eh, eh. Hvala. Želim pozdraviti vse uh, predstavnice omizja, predvsem gospo Fonten in gospo Robinson. Za gospo Robinson smo mislili, da bo tudi eh, kandidatka za predsedstvo Sveta Evropske unije 2009 to ni uspelo, ampak mogoče v prihodnje, kajti potrebujemo ženske na ključnih položajih, na vidnih položajih eh, ženske, ki eh, na tako vidnih položajih tudi Eh, prispevajo k razlikam, k, raz, k temu, da se tudi spremeni politika in da se stori več v interesu ženske. Kriza, ki jo doživljamo v Evropi in ki je še posebej hudo prizadela nekatere države Grčijo, Portugalsko, kaže, da so ženske prve žrtve te krize. So prve, ki izgubijo delovno mesto, zaposlitev eh, in to se še pridružuje razlikam v plačah. Vendar mislim, da imamo tudi priložnost, ki jo lahko izkoristimo in sicer, da opozorimo na to, kakšne, kakšno vlogo lahko odigrajo ženske na ključnih položajih v podjetjih, v bankah. Zato se moramo zauzeti, ne moremo se osredotočiti samo Eh, na zastopanost v političnih organih, to je sicer eh, ključnega pomena, vendar eh, zavedati se moramo, da Eh, obstajajo ekonomske eh, da so uh, ekonomski položaji, ki izvajajo, ki imajo veliko oblast, da gre za pomembne strateške funkcije tudi v gospodarstvu in če zagotovimo uh, kritično maso, to lahko tudi spremeni politiko v korist uh, javnosti, družbi. Um, če bi bilo več žensk v podjetjih, v bankah, eh, se mogoče stvari ne bi razvile tako, kot so se, na tako nemoralen način. Nekateri strokovnjaki to ugotavljajo, da se ne bi vse tako pogubno razvijalo, kot smo temu bili priča v zadnjih letih. Zdi se nam, Eh, važno, predvsem tudi Evropskemu parlamentu. Mi imamo odbor za ženske, ki je zelo pomemben forum za izmenjavo eh, izkušenj, ki je izvaja tudi eh, funkcijo nadzora nad tem, kar je bilo izvedeno ali, čis, ali to, čis, eh, kar ni bilo izvedeno. Vendar, eh, kar potrebujemo je strategija, da bi eh, ženske umestili na ključne položaje družbe, tako da bo prišlo s to kritično maso tudi do znatnih sprememb. In nadaljno pomembno področje je eh, varnost in obramba, ki je eh, ponavadi eh, domina moških, ampak eh, če je. Ampak eh, eh, to seveda bistveno vpliva na našo družbo in eh, tudi na eh, ekonomijo. In zato potrebujemo več žensk v vodilnih položajih tudi v varnosti in v obrambi. In sicer zato, ker gre pri tem za poro, področje, ki eh, vpliva tudi na eh, vojno in mir. In mislim, da mora Evropska unija se posebej truditi tudi še za dobro sosedsko politiko in treba je vzpostaviti odnose z vsemi državami v svetu. In tu je treba eh, prenehati s hipokrizijo, ki smo ji priči, priča tudi v sosedski politiki Evropske unije do, do afriških držav. Eh, uh, sicer slišimo lepe besede o človekovih pravicah, o enakosti in tako naprej, ampak v resnici je ta politika propadla in pravzaprav smo v preteklosti samo podpirali diktature. Uh, danes je veliko žensk udeleženih v teh revolucionarnih gibanjih in tudi zahtevajo svobodo, demokracijo in te ženske v arabskem svetu, v islamskem svetu kažejo, da islam ni ne združljiv z demokracijo in tu eh, mora vprašanje pravic žensk postati eh, pomemben mejnik eh, tudi pri oblikovanju novega, eh, novih voditeljskih slojev v teh državah. Ne more biti eh, demokratičnega prehoda brez reform, ki ne bi zagotovile pravih pravic tudi ženskam in ki bi zagotovile odeližbo žensk na vseh področjih. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kolarska, poslanka Evropskega parlamenta, prosim. E, vitam koležanki. E, Hvala lepa vsem kolegom. Mislim, da je diagnoza zelo dobra. Vemo, ki so neenakosti, vemo, kakšne so razlike v plačah. Vprašanje pa je, kaj lahko storimo, zato da bi te razmere kar se da hitro spremenili. Naj povem sledeče. Če ženske same se ne bodo borile za spremembo zakonodaje, potem nam ne bo uspelo doseči sprememb. Pred tremi leti smo na Polskem postavili kongres eh, žensk in v teh treh letih smo dosegli veliko. Imamo kvote na volitvah, seveda je bilo veliko pomisleko proti temu, vendar pa začela se je obsežna razprava po vsej državi, kajti boj za kvote ni samo boj za položaje za ženske v politiki, gre tudi za spremembo mentalitete v družbi na splošno. Ta razprava je popolnoma spremenila način razmišljanja naše družbe in tudi nekaterih naših politikov spremenili smo volilno zakonodajo, nismo dosegli še vseh sprememb, želeli smo si 50 odstotne kvote na vseh glasovalnih seznamih, dosegli smo kvoto 35 odstotkov, sedaj bomo imeli parlamentarne volitve. Letos jeseni po tem novem volilnem zakoniku. Potem pa bomo seveda morali najti ženske, ki bodo hotele biti dejavne v politiki, da se ne bodo bale, da bodo samozavestne in bodo imeli občutek, da so zmožne sprejeti to nalogo. Zdaj pa to je druga stvar. Rada pa bi vas povabila septembra na Polsko, na še en kongres eh, žena. To bo mednarodna konferenca zaradi dejstva, ker bo Polska prevzela predsedovanje Evropske unije. Želimo vzpostaviti niz, niz novih ciljev. Želimo si množičnega gibanja sicer gre za spontano gibanje, nismo organizacija, vendar pa smo množično gibanje in želimo slediti določenim ciljem, jih poglobiti v politični razpravi. Evropska unija, vem, lahko stori veliko, kaj ti lahko predlaga nove zakone, pripravi poročila Če pa ne bo podpora za ta množična gibanja v naših držav članicah, nam ne bo uspelo veliko spremeniti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Dagmar Šenda, predstavnica programa ZN ženske. Prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Naj spregovorimo štirih točkah. Najprej čestitam vsem ženskam in moškim po svetu za njihovo zavezanost saboj proti neenakosti med moškimi in ženskami in tudi najčestitam odboru za organizacijo tega dogodka danes dopoledne. Zanemarjanje ženskih pravic pomeni, da zanemarjamo potencial polovice družbe, kot smo danes slišali. Zato, da bi ta potencial izkoristili, moramo odpreti prostor v politiki na raziskovalnem področju znanosti, pa tudi druge za ženske. Bodi morajo tudi vodilno podjetjih. Premalo žensk je, ki sprejemajo odločitve, ko govorimo o trgovini, podnebnih spremembah ali mirovnih sporozumih. Osredotočali se bomo na to, da bi razširili udeležbo žensk To pomeni, da bi premostili razkorak med moškimi in ženskimi različnih, na različnih področjih in bi predstavili prednosti za družbo kot celoto. Zato se veselimo, da bomo tesno sodelovali z Evropskim parlamentom pri vprašanju, kot je konec nasilja nad ženskami. Tukaj imamo, seveda, potrebujemo odločno podporo moških in žensk. Mišel Bašele, njen obisk v Bruslu bo še okrepil to sodelovanje. Prav tako smo so sponzor um, Evropskemu mrežu za politiko. In tukaj lahko vsi uporabijo orodja, sredstva, ki jih imamo na voljo za to, da bi pridobili tudi strokovne nasvete za udeležbo žensko v političnem življenju. In naj omenim še nekaj. To je bilo že omenjeno danes dopoledne, navezuje pa se na razmere v Severni Afriki. Tukaj lahko vidimo priložnost za odesovanje žensk v družbenem življenju. To lahko pomeni večje pravice za ženske, večjo udeležbo žensk v tej regiji. Lahko zagotovimo tudi um, večji občutek za državljanstvo med ženskami v arabskem svetu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še predstavnica lobija za ženske v Evropi, prosim. Tam, uh... Hvala lepa. E, evropski lobby za ženske dela kampanjo za pravico žensk v Evropi, zlasti za enakost. Danes zjutraj smo veliko govorili o kvotah. Moje vprašanje je, ali ne bi mogli imeti tudi za parlament obvezujoča pravila za enakost, se pravi, da bi to bilo na evropski ravni za razliko od nacionalnih parlamentov ali bi to bilo mogoče. Govorili ste o solidarnosti, ali je možna koalija, koalicija med moškimi in ženskami za enakost žensk za to, da bi pač uredili to vprašanje do naslednjih volitev. Menimo, da je taka koalicija eh, možna. Na ta način bi dosegli enakost pri zastopanosti eh, v Evropskem parlamentu na naslednjih volitvah. Hvala lepa. Vam tak, okay, um, jo... Hvala lepa. Sedaj bi se rada zahvalila našim gostjam, eh, vsem, ki so sodelovali v tej razpravi. Mislim, da je to bila zelo zanimiva razprava in sedaj prehajamo na drugi del naše seje. Torej še enkrat hvala lepa. V drugem delu seje se bomo ukvarjali z izmenjavo izkušenj in vprašanjem, kako delamo, kako lahko eh, sporočamo primere dobre prakse. Tu bi se rada zahvalila nacionalnim parlamentom. Nacionalni parlamenti so nam eh, dali informacije o svojih izkušnjah in te eh, izkušnje želijo tudi danes izmenjati z nami. Žal nismo mogli poskrbeti za to, da bi bili vsi tu zastopani na podiju, to naj kar povem že v vodoma. Imajo pa seveda vsi možnost, da zaprosijo za besedo po uvodnih eh, govorih in eh, potem torej imate možnost, da predstavite lastne izkušnje. Kot naslednjo govornico pozdravljam gospodine Leinen, ki je predsednica svetovalnega odbora za enake možnosti žensk in moških v Belgijskem senatu. Torej, prosim, Beseda je vaša. Uh, Hvala. Gospi in redki moški, ki ste tu. Danes smo se zbrali tu, da govorimo o politični vlogi žensk v prihodnji Evropski uniji. Ali je sploh potrebno, da se razlikuje med moškimi in ženskami, ko gre za politiko? Ali nismo vse neodvisne, močne žen ženske v Evropi? Seveda smo, vendar. Eh, delo še zdavne ni opravljeno in zato so taka srečanja pomembna, da izvemo več o položajih žensk, tako v politiki kot tudi v družbi. Žensk eh, število političark se je mogoče v zadnjih letih povečalo, ampak kljub temu so pred nami še veliki izzivi ženske se ne potegujejo, naprimer, tako spontano za napredovanje v više poz pozicije. Isto velja tudi za politične mandate. E, in ženske na e, kandidatnih seznamih naj ne bi bile nujno zlo, temveč pridnost za stranke. In razen tega se je izkazalo, da mu, eh, mešane ekipe moških in žensk delajo bolj uspešno. Eh, in eh, to je pomembno predvsem za demokratično družbo. Severne države kažejo, da enaka zastopanost moških in ženskih v, v vladi zagotavlja eh, boljšo politiko in bolj uravnoteženo družbo. E, mislim, da je več inovacij in ustvarjalnosti e, tam, kjer e, združujejo ideje ljudi z različnimi iz ozadji. Kot predsednica odbora za enake možnosti v Belgijskem senatu e, se ukvarjam predvsem z enakimi možnostmi med ženskami in moškimi. E, uh, ali ste videli, da so uh, podjetja s tako imenovano žensko kulturo bolj dinamična, bolj konkurenčna in inovativna kot uh, zgolj uh, moško, uh, torej kot uh, tam, kjer vlada moška podjetniška kultura in sicer izhaja to iz nekega mednarodnega poroč poročila o razlikah med spoloma, ki rangira države po uh, enakosti med spoloma. Uh, ampak kljub temu in to ugotavljajo različne študije. Eh, več eh, žensk kot moških je zaposleno s krajšanim delovnim časom in to tudi ni samo svobodna izbira, kot nekateri pravijo. Mm, mm, to pomeni tudi nižje pokojnine, nižje prihodke in tako naprej. Eh, to je izbira, ki je navdihnjena samo s potrebo, z nujo eh, kot predsednica eh, belgijskega odbora za enake možnosti eh, pozivam Evropski parlament, da se, predu, da se bori predvsem tudi proti razlikam v plačah in da se bori proti temu, da so ženske preskromno zastopane v vodilnih položajih v politiki in v družbi. E, to je moj pogled na to in seveda sem radovedna, kaj menijo druge o tem in zelo sem radovedna tudi že na razpravo, ki bo sledila. Eh, vam tak, Mrs. Eh, Lejna. Najlepša hvala, gospa Lejnen.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 predsednica, gospe in gospodje. Vsem želim lep dopoldan in v veliko čast mi je, da sodelujem v tej razpravi, v kateri se spominjamo stoletnice boja žensk za enakost in enakopravnost. Zelo cenim dejstvo, da lahko tu sedim zraven kolegic, kot je Marlene Ruprecht, to je kolegica iz eh, odbora za ženske eh, parlamentarne skupščine Sveta Evrope in tudi druge eh, cenjene kolegice sedijo zraven mene. Vesela sem, da lahko tudi prispevam k tej razpravi in da lahko posredujem izkušnje iz Češke. Predstavnice Češke smo ponosne, da smo bile med prvimi, ki smo dobile volilno pravico in sicer v Republiki Češki so eh, ženskam dali volilno pravico že leta 1920. Žal pa potem nismo delali tako hitrega napredka, kot bi si to želeli. Na Češkem smo lani imeli eh, supervolilno eh, leto, eh, pomladi pa parlamentarne volitve, jeseni pa volitve za senat in občinske volitve. Rezultati volitev in zlasti sestava volilnih eh, list so pokazali, da je potrebno spremati pozitivne ukrepe, če želimo povišati število žensk v politiki. Te ukrepe morajo sprejeti ali stranke same ali pa jih je treba zapisati v volilni zakonodaji. Sedanji politični sistem ne podpira posebej eh, ženske in to se odraža tudi na listah. Eh, na listah sicer najdemo ženske, vendar stranke vodijo moški in na listah eh, so ženske na takih mestih, da nimajo dosti možnosti, da bodo izvoljene. Če torej eh, volilec eh, želi izvoliti žensko, ji mora dati preferenčni glas. Na zadnjih volitvah so preferenčne glasove bolj upoštevali in zato se je število žensk v parlamentu tudi povišalo. Mi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 eh, zgodovinski rekord, 22 odstotkov eh, v parlamentu, 18,5 odstotkov v senatu. Drugače pa je na občinski ravni, tu imamo 26 odstotkov ženske. In mi smo zadovoljni z dejstvom, da je če dalje več županj, zlasti v manjših občinah. Eh, te ženske prihajajo zlasti strani eh, levice, sredine. Eh, predvsem pa imamo tukaj samostojne kandidatke. Leta 2010 je torej eh, nekoliko višja udeležba žensk. Torej, mi se ne moramo zanašati na spontan eh, razvoj. Mi na Češkem nikoli nismo prekoračili kritične meje 30 odstotkov in to je resen problem. Tega problema se moramo lotiti, kajti sicer nikoli ne bomo mogli izkoristiti intelektualnega potencijala države. Do sedaj se tega problema nismo lotili, nič nismo storili in vladna eh, koalicija desnice je še poslabšala položaj. V sedanji vladi ni niti ene ženske in samo malo žensk je namestnic ministrov. Sicer imamo relativno veliko eh, žensk v vodstvu obeh domov parlamenta, to dejstvo pa je posledica pritiska civilne družbe. Civilna družba je zahtevala več žensk v politiki in to je tudi dober zgled. Če želimo večjo uh, sodelovanje žensk v procesih odločanja potrebujemo ukrepe za spodbujanje enakosti. Brez takih ukrepov bo napredek zelo počasen ali pa ga sploh ne bo. Drugič, Evropska unija in eh, mednarodna politična kultura sta pomembni eh, in igrata pomembno vlogo pri uveljavljanju takih ukrepov. In zato se tudi zahvaljujem predsedniku Evropskega parlamenta, eh, gospodu Busku, zahvaljujem se tudi vsem drugim, ki jim je jasno, da Družina ni popolna, ko enega člana ni, ko ni, mož, ko ni moške ali pa ženske. E, tako tudi družba ni popolna in ne deluje dobro, če ženske ne sodelujejo v političnih procesih odločanja. Potrebujemo pozitivno vzdušje, vzdušje, v katerem lahko uh, dru, ženske sodelujejo, v katerem katerem se politično udejstvojujejo in današnja konferenca pomaga pri nastanku takega vzdušja. Torej gre za enakost in enakopravnost moških in žensk. Mi želimo izkoristiti potencial celotne družbe in zato se še enkrat zahvaljujem Evropskemu parlamentu in odboru za ženske, eh, tudi pri predsedstvo sveta. Pomembno je, da pozitivne izkušnje od tukaj prenašamo v politično življenje Republike Češke. Hvala lepa. Sedaj ima besedo Marlene Ruprecht, ki je poslanka v odboru za družine, ostarele ženske in mladino v Bundestagu v Nemčiji. Prosim, gospa Ruprecht, beseda je vaša. Spoštovana gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, gospe in gospodje, eh, zahvaljujem se odboru za ženske za povabilo ob stoletnici Mednarodnega dneva žena. Eh, pred dnevom žena so v Nemčiji eh, organizirali razprave o enakosti moških in žensk. Eh, v razpravah so govorili zlasti o delu, o isti plači za isto delo, o eh, prevelikem številu žensk v sektorju z nizkimi plačami, skrajšanim delovnim časom in podobno in hkrati se je govorilo o kvotah v upravah podjetjih in podobno. Eh, januarja 2011 so sprejeli prvo poročilo o enakosti eh, v eh, parlamentu. V tem poročilu so obravnavali sodelovanje pri izobraževanju, pri poklicnem življenju. Simptomatično je bilo, da je javnost to poročilo komaj da vzela na znanje, eh, razen seveda znotraj določenih ženskih skupin in podobno. Danes eh, govorimo o ženskah v politiki in uh, to temo so v Bundestagu uh, le bežno obravnavali v zadnjih letih. Eh, samo takrat so to omenjali, ko so razpravljali o tem, kdo bo zasedel katero funkcijo v parlamentu. Kakšna je torej situacija? Imamo zvezdno kanclerko in sicer prvič v zgodovini Zvezdne republike Nemčije. Eh, v nemščini se reče, eh, ena lastavka še ne prinese pomladi in med 14 eh, ministri je pet žensk v sedanji vladi, se pravi 35 odstotkov. V 16 zvezdnih deželah eh, sta na čelu dve ženski kot predsednici vlade. Na občinski ravni je kvota še slabša. Kako je sodelovanjem v strankah. V Bundestagu je šest strank in tri stranke imajo v svojih statutih predvidene kvote. In Zato imajo te stranke v parlamentu tudi najvišji delež žensk. V moji stranki pri eh, eh, socialdemokratih imamo eh, kvoto 40-40-20, se pravi 40 od vsakega spola, eh, preostalih 20 pa lahko zapolni ta ali oni spol, vseeno. Eh, v Bundes. Eh, Zeleni imajo 50 odstotkov uh, in uh, le, le, uh, stranka Di Lincoln ima tudi 50 odstotkov. Uh, CDU in CSU pa razpravljajo o uvedbi kvote. Svobodni demokrati v parlamentu nimajo kvote in rezultat tega je, da od 31 novih poslancev te politične stranke je 23 mladih moških. Od leta 1919 imajo ženske v Nemčiji pasivno in aktivno volilno pravico. V ustavi je zapisana v tretjem členu enakost moških in žensk. Tam piše tudi, da mora država storiti vse za eh, uresničevanje dejanske enakosti moških in žensk. Kako je potem v civilni družbi, v politiki, kakšna je enakopravnost in enakost tam? Eh, Eh, ženske skupine in eh, ženske, ki se v politiki ukvarjajo z enakostjo, vidijo deficit. Povsem nesporno je, da imamo deficit ali so potrebni ukrepi za odpravo tega deficita. To je pa sporno vprašanje in o tem močno razpravljajo. Mlade ženske in moški zavračajo v glavnem eh, kvote. Eh, in to utemeljujejo s tem, da se bo uveljavila eh, kompetenca in podobno. Če bi to držalo, bi eh, v parlamentu bile, morale biti ženske zastopane s tremi četrtinami, zaradi tega, ker imajo ženske boljšo izobrazbo, boljše ocene in podobno. Torej, jaz zahtevam za ženske isto pravico do nekompetentnosti, kaj ti nihče ne pravi, da so moški kompetentni. Torej, jaz zahtevam, da imamo mi v odborih prav toliko nekompetentnih žensk, kot je moških, v tem primeru bomo pa imeli možnost. Kaj ovira? uresničevanje enakosti in enakopravnosti. In mislim, da je to po celi Evropi enako. Gre za tradicionalne uloge, gre za to, kaj se dru v družbi pripisuje ženskam in moškim, eh, kaj je tisto, kar eh, povzroča, da ženske ostajajo v svojih tradicionalnih vlogah. Poleg tega ženske tudi dosti krat niso ekonomsko neodvisne in sicer kljub dobri izobrazbi. In tradicionalne vloge pa tudi zahtevajo, da uh, svoj čas razdelijo med uh, delovnim časom in časom za skrb za družino. Nobenega moškega eh, pri kandidaturah ne sprašujejo, kaj pa bo s vašimi otroki, če dobite mandat. Kdo bo skrbel za otroke? mnogo je poročenih moških eh, v parlamentu, ki imajo torej družino, otroke, nihče jih ne sprašuje, kdo skrbi za vaše otroke. Nas ženske pa to sprašujejo. In s tem je torej tudi jasno, kakšne so eh, tradicionalne vloge in te so neugodne za ženske. Ženske, eh, ki želijo kariero in družino, so na slabšem. In posledica tega je, da ženske brez otrok lažje napredujejo. E, problem je namreč v tem, da ženske ponovadi napredujejo ravno v času, ko uh, se odločajo za e, reprodukcijo, se pravi za otroke in v tem času moški prehitijo ženske. politika in način dela je tudi pod moško dominanco. Naj to razložim. Eh, samo delo opravljajo eh, ljudje v ozadju, dosti krat eh, žene, ki perejo, kupujejo, pospravljajo in zaradi tega so sestanki pri nas do noči, se pravi, kdor sprejme mandat, ne more uskladiti mandata in družine. To bo velik eh, izziv. Mi imamo mlado ministrico za družino, ki sedaj pričakuje prvega otroka. To je prva ministrica, ki pričakuje otroka v času svojega mandata. Ne vem, ali bodo pustili dovolj časa, da reče, um, grem domov, da poskrbim za svojega otroka, ki bo takrat še majhen. Kaj ti njen uh, mož ima tudi politični mandat in nihče ga ne sprašuje, kako bo uskladil otroka s poklicem. Te tradicionalne uloge in strukture, ki izhajajo iz tega, um, so razlog, da uh, ženske v politiki obupajo in se odpovedo politiki. Tako je tudi v poklicnem življenju. Če ženske uh, morajo zvečer poskrbeti za večerjo, spraviti otroke v postelju in če se ravno ob tem eh, času organizira seja v občinskem ali pa mestnem svetu, potem eh, nimajo veliko možnosti, zlasti seveda, če nimajo partnerja. In zato se ženske temu dosti krat odpovedo. Eh, način dela je tudi tipično moški. Eh, ravnanje drug z drugim eh, je dosti krat takšno, da to odbija ženske in tu gre za grobo ravnanje in to je nekaj, česar eh, se ženske bojijo. To jih odvrača. Kaj bi bilo treba spremeniti? Volilne sisteme je treba preučiti, preveriti ali Eh, ne prihaja ravno zaradi volilnih sistemov do zapostavljanja žensk in treba je tudi ustvariti ustrezen pravni okvir, ki bo omogočal delitev dela med moškimi in ženskami, ko gre za skrb eh, za družino in podobno. Torej, ženske, dokler nimajo eh, družin, menijo, da jim bo s kompetenco uspelo eh, priti na vrh, eh, se soočijo takoj, ko dobijo družino z vsemi ovirami in stvari ne gredo naprej. Torej v sistemu imamo torej problem. Ustavno Prav gotovo ni držav, kjer ne bi bilo zagotovljene eh, enakosti in enakopravnosti. Se pravi, to je jasno opredeljeno v ustavah. Eh, zastavlja pa se vprašanje, kako bomo to dejansko uresničili. In to bomo uresničili tako, da ravnamo drug z drugim partnersko in če danes eh, pogledam okrog sebe, je eh, enakost in enakopravnost spet tema žensk in ne tema žensk in moških, se pravi zelo ženska eh, tema. In mislim, da moramo postati zelo nestrpne eh, in eh, sicer. Uh, kitajski zid eh, ne bo dovolj dolg in uh, bomo pač morali imeti dvojno dolžino, eh, sicer pač ciljev ne bomo dosegli. Hvala lepa. Sedaj bi se rada zahvalila predstavnicam nacionalnih parlamentov in besedo dobi še gospa Sirpa Petikajnen, poslanko Evropskem parlamentu, je pa tudi članica odbora za pravice ženske in enakost spolov gospa Pietikajnen pripravlja poročilo na temo ženske v politiki. Prosim, beseda je vaša. And, um, like thank... Hvala lepa za prijazne besede. Rada bi se zahvalila kolegicam in kolegom za zelo dragocene pripombe in zamisli. Naj bom zelo kratka. Mislim, da je vprašanje, žensko politiki vprašanje enakosti in kakovosti. Torej, da mora polovica prebivalstva imeti enak dostop do virov, do moči pri odločanju. Vedno pravim, ko je kdo proti kvotam za ženske, da morda dobro, če jih ne bi imeli, pa moramo morda imeti niže kvote za moške v srednjih letih. Vprašanje žensk v politiki je vprašanje enakosti. Raznolikost nasplošno ustvarja tudi kakovost, ker je to tudi vprašanje kakovosti. In to je potrebno spostaviti drugič. Prav tako imamo zelo pomemben trikotnik v politiki, v javnem življenju, vključujočo demokracijo, majhne razlike, kar se plač tiče in izobraževanja. Če je kateri koli vidik tega trikotnika neuravnotežen, potem se podre celotna družba. Kot je dejala gospa Robinson, obstaja močna tendenca, da tiste družbe, ki imajo več žensk, V procesih odločanja imajo tudi večjo uravnoteženost, kar se tiče izobraževanja, demokracije in kar se tiče tudi enakih plač. Zato je to tisto vprašanje odprte družbe, da torej zagotovimo odrežbo žensk. S katerimi izzivi se soočamo? Najprej. Obstaja zelo velika raznolikost med deležem žensk v nacionalnih parlamentih še večja pa je v naših vladah. In to je nekaj, glede časar moramo biti dejavni. Še vedno pa obstaja neuronno teženost pri zastopanosti žensk na evropski ravni. Potem je vprašanje ločevanja, segregacije. Več ženski imamo v socialnem in izobraževalnem sektorju, kar se vlad tiče. Če pogledamo horizontalno, koliko finančnih ministric imamo v tem trenutku, celo v progresivnih, naprednih državah, koliko žensk smo imeli ministerskih predsednic ali finančnih ministric, potem lahko vidimo, da se številke drastično nižajo. Ženske moramo upeljati v ekonomsko odločanje, tako zasebno kot javno. Zdi se, da imamo objektivne izjave in da podajamo vrednote. V imku, naprimer, govorimo o investicijah in o izdatkih. To so seveda zelo pomembne besede, glede na krizo, v kateri smo, ko pa govorimo o bolj konkretnih zadevah, o strojih in tako dalje, govorimo o investicijah. Ko pa govorimo o investicijah v vire, človeške vire, naprimer, gre za izdatke. In to so vrednote. In to je nekoliko tudi zaznamovano spolom. Ostali izzivi, ki so bili že omenjeni, so, da imajo ženske manj finančnih sredstev, ko skušajo se potegovati za politični položaj. Mediji jih drugače obravnavajo. In tudi vprašanja, ki jih ženske sprožajo. Potem pa obstaja še vprašanje samozavesti oziroma kako ustvariti kritično maso, da bi cenili mnenja in stališča žensk. Mislim, da potrebujemo prostovoljne ukrepe, prav tako pa potrebujemo zakonodajo. Oboje potrebujemo. Naj začnem s prostovoljnimi ukrepi. Nimam definitivnih odgovorov, vendar pa nekaj zamisli bi rada omenila najprej, kako ustvariti kritično maso in kako podpreti ženske. Potrebujemo boljše mreže med panogami in med strankami, kjer bodo različne ženske organizacije, nevladne organizacije sodelovali med sabo, kjer bodo sindikalistke, podjetnice in političarke se srečevali. kjer, ko bodo govorili o političnih vprašanjih, pa naj se bo na nacionalni ali evropski ravni, bodo te mreže imele možnost sprožiti svoje vprašanje in izraziti svoje stališče. Prav tako moramo bolje sodelovati z nacionalnimi parlamenti in zagotoviti boljše sodelovanje z Evropskim parlamentom. Ne vem, kako bi lahko to še bolje zagotovili. To bi lahko najbolje storili med predvoljenimi kampanjami, da bi torej jasno poslali sporočilo, da podpiramo ženske v različnih kampanjah in bi dvigovali ozaveščenost pomena žensk, izvoljenih žensk v političnem življenju. Sprašujem se tudi, ali bi morda lahko imeli tudi ločene programe, posebne programe v Evropski uniji in v Evropskem parlamentu, namenjene temu, da bi izobraževali in vključevali ženske novinarke, da bi pisale več o temah, ki so namenjene enakosti spoloma in pomenu le tega v politiki. Za zaključek. Naj povem, da mislim, da potrebujemo torej poleg te zakonodaje tudi ukrepe na praktično področje. In naslednjič, ko bomo spreminjali pogodbo, mislim, da moramo spregovoriti tudi o kvotah na položaju komisarjev. Mislim, da bi morali imeti kvoto 50-50 za moške in ženske. Komisarje predlagajo države članice, zato bi države članice morale predlagati moškega in žensko, zato da bi olajšali možnost vzpostavitve ravnoteže 50-50. Kar se podjetij zasebnega sektorja tiče, pa mislim, da če ne bomo doživeli znatnega napredka, bi morali tudi spregovoriti o vprašanju kvot. In še zadnja zadeva, o pravnih dejavnostih, kar se ustavnih pravic tiče. To je podlaga za enakopravnost. In resnično bi želela, da bi bolje izkoriščali različne mreže in izkoristili te nove ustavne določbe na evropski ravni, zato da bi zagotovili boljši dostop za ženske v politično življenje. Ne samo, kar se števila tiče, temveč tudi zato, da bi se izognili segregaciji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Petikajnen. Rada pa bi se zahvalila tudi našim nacionalnim predstavnikom iz Belgije, Češke republike in Nemčije za uvodne besede. Sedaj pa začenjamo z razpravo kdorkoli bi želel spregovoriti, ima sedaj to možnost. Najprej, moda, francoski senat, prosim. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi, da ste danes prvič dali besedo moškemu glasu. Vesel sem, te priložnosti, ki jo ponuja danes eh, Evropski parlament, da govorimo torej o vlogi žensk v evropski politiki, eh, kaj ti Pomembno je, da soočimo naše nacionalne izkušnje, na ta način bomo poskrbeli za večji napredek na področju, ki se mi zdi bistvenega pomena za demokracijo. Ženske predstavljajo celo več kot polovico prebivalstva naših držav in danes nihče ne more eh, smatrati Eh, da eh, njihova šibka zastopanost v politiki ni problem. Eh, jaz predstavljam tu francoski senat in tudi Francija ni vzorna država na tem področju, čeprav imamo pač že določene programe, kot je povedala gospa Fontaine. Eh, mi smo na svetovni letnici na 47. Eh, eh, mestu, kar zadeva zastopanost žensk v politiki in na 63. mestu, kar zadeva zastopanost žensk v parlamentu. Dejstvo je, da je v senatu Eh, precejšna zastopanost eh, žensk v eh, parlamentu pa nekaj več kot deset odstotkov. To je res šipka udeležba. Ženske so volilno pravico dobile dokaj pozno, leta 1944 in v zadnjih desetih letih, okoli leta 2000 približno, je premije Žospan začel reforme Eh, in eh, po novem eh, zakonodaja spodbuja enak dostop moških in žensk do mandatov pri volitvah. E, zakon iz 6. junija 2000 e, je podlaga za enakost v Franciji. Mehanizem, ki ga predvideva ta zakon, je omogočil, da je um, enakost dejanska v določenih skupščinah, ne pa povsod. E, na podlagi list eh, je eh, možno zagotoviti eh, enakost, kajti na listah se morajo kandidati navajati izmenično moški, ženske, moški, ženske. In tako imamo tudi ustrezno zakonodajo iz leta 2007, ki predvedeva ustrezno zakonodajo podstopanost ženska na visoke ravni, tudi v občinskih svetih imamo recimo več kot 48 odstotkov žensk, e, tudi v Evropskem parlamentu je 44 odstotkov žensk v francoski delegaciji. Uh, uh, Eh, pri drugih eh, vrstah volitev, se pravi, kjer se ne volijo liste, je situacija eh, drugačna. 13 odstotkov žensk je naprimer v skupščinah, ki vodijo naše departmaje. 18 odstotkov v eh, eh, parlamentu. Eh, torej, zastopanost v političnih strankah ni ustrezna, eh, kljub eh, sankcijam, eh, ki so zagražene in v Eh, eh, departmajih in kantonih je pač tako, da mora namestnik kandidata biti, biti vedno nasprotnega spola, pa tudi tega ne spoštujejo dovolj. Se pravi, enakost eh, še ni zagotovljena v Franciji. Uh, kot rečeno, pri eh, proporcionalnih eh, volitvah na podlagi list je zagotovljena enakost, vendar stvari še niso doročene in eh, kolegici bom tudi dal možnost, da vam razloži, kakšne so težave pri dostopu ženske do oblasti na lokalni ravni, kako je z teritorijalnimi reformami. Najlepša hvala.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 predsednica. Eh, drage kolegice in kolegi, vidite, da se tu eh, francoski eh, senat predstavlja z veliko enakostjo. Kot vidite, tu imamo dva podpredsednika, eh, moškega in žensko, zato da predstavimo pač eh, ta naš odbor. Torej, naj predstavimo enakost in mehanizme v Franciji, in eh, pravila. Torej, slišali smo na listah velja, da pride do stalne izmenjave spolov. To je eh, pa vse nepopolno. Tu se je torej uh, pri volitvah na podlagi list izboljšala situacijo, pri večinskih eh, volitvah brez liste pa se je situacija poslabšala in teritorijalna reforma, ki jo je francoski parlament sprejel ob koncu prejšnjega leta, je eh, tudi negativno vplivala. Eh, naj vam samo povem, da namesto dosedanjih splošnih in regionalnih svetovalcev eh, oziroma svetnikov imamo teritorijalne svetnike in eh, problem je pri uh, uh, določbah o volitvah, eh, kajti tu niso več predvidene liste. Tu imamo eh, torej večinske volitve v dveh krogih eh, in tu je pač problematična situacija, kaj ti tu se ne spoštuje ne pluralizem, ne enakost uh, spolov. Eh, posledica tega je, da imamo med splošnimi svetniki samo 12,5 odstotkov ženske. Dobili smo poročilo v senatu, da je z naslovom eh, zagotoviti moramo enakost eh, in to eh, poročilo je dobilo veliko podporo. Mi potrebujemo torej Eh, tudi odgovor na vprašanja, kako je možno pač eh, spremeniti eh, volilne sisteme, da ne bodo v nasprotju s splošnimi cilji enakosti. Mi seveda nočemo posegati v svobode parlamentov, vendar ta svoboda naj ne bo ovira za eh, zagotavljanje druge svobode in sicer enakega dostopa. Odstotek eh, žensk eh, med eh, francoskimi poslanci je torej nizek in se sprašujemo, ali je naša zakonodaja res učinkovita. Torej, želimo predlagati nekaj novega in sicer večinske binominalne volitve. To pomeni, da se eh, eh, predstavita dva kandidata eh, nasprotnega spola. Eh, se pravi, ne samo en kandidat, kot dosedaj, temveč dva eh, kandidata predstavnika obeh eh, spolov. To je torej naša, naš predlog za rešitev. S takimi volitvami bi lahko zagotovili pravo enakost. To je novost, tega še nismo uh, uradno predlagali, o tej misli moramo še uh, razmisliti. Potem pa še nekaj pomembnega. Naša delegacija uh, Eh, je opravila tudi eh, pogovore eh, in potem pa še ustrezno poročilo in tu smo ugotovili, da je da je podoba ženske na televiziji dosti krat stereotip, nezadostna. E, ženske so slabše zastopane na televiziji kot moški in sicer imajo dosti krat vlogo žrtve, redko kdaj pa vlogo strokovnjakinje in podobno. In mi se moramo torej osredotočiti tudi na naše televizije, ki na naj bi pokazale eh, boljšo, lepšo vlogo žensk. Eh, to je potrebno tudi za doseganje prave enakosti. Najlepša hvala. Sedaj pa nam bodo predstavili situacijo v Litvi, gospa Marija Pajvilonen ima besedo hvala, gospi in gospodje. Veliko čast mi je, da sem danes tu na tej prireditvi in da lahko z vami razpravljam o pomenu eh, mednarodnega po, eh, dneva žena, ki je spremenil svet. Če razmišljamo o prihodni vlogi žensk v Evropski uniji, se strinjamo s tem, da naj bi bila vloga žensk bolj pomembna, da potrebujemo več žensk eh, na. Eh, položajih, kjer se sprejemajo odločanja, od, odločitve, ampak kakorkoli že. E, ženske v političnih strankah in ženske na vodilnih položajih, to ni isto. Veliko število žensk v političnih strankah, eh, kar bi zagotovil sistem eh, kvot, tega v bistvu še ne ugotavljamo. Zato moramo predvsem potrebujemo ženske osebnosti tako da bo vsaka ženska enkratna, ustvarjalna in tudi vidna v svetu. Kar eh, se tiče uh, izkušenj v Litvi, želim povedati, da niso vse političarke, da ne razumejo eh, vidikov enakosti spolov v politiki in ustrezne problematike. Uh, človekove pravice in pravice žensk, kot tudi pravica do dela, potem pravica do spola, izobraževanja in tako naprej, eh, tudi eh, eh, človekove pravice spolnih manjšin, vse to je treba upoštevati. In zato želim povdariti, da moramo v Evropski uniji se predvsem osredotočiti tudi na razvoj osebnosti žensk, na eh, samozavest žensk, na eh, fleksibilnost žensk, na odgovornost žensk in tudi na predanost žensk. Politični feminizem se začne v političnih strankah. So primiri, ko ženske v političnih strankah eh, zgubijo svoj individualni obraz in postanejo glasnice po, eh, strankarske ideologije, kako uh, eh, ženske izražajo tradicionalne ideologije, ki so polne klišejev, dogem, uh, s tem škodijo enakim možnostim enakosti spolov. Um, In ob koncu želim povdariti, da morajo biti ženske solidarne, da jih ne smemo eh, drobiti in zato moramo spremeniti miselnost žensk in uh, ženske naj so napredne, naj se povezujejo. Eh, in zato je treba povezati eh, sistem kvot eh, z rastjo osebnosti žensk. Hvala. Hvala za ta prikaz situacije v Litvi. Sedaj pa bomo slišali nekaj o portugalski. Marija de Rosario Carnero ima besedo. Hvala gospa predsedujoča, gospi in gospodje poslanci in poslanke, torej v različnih prispevkih, tudi v prvem delu razprave in tudi sedaj v drugem delu smo slišali, da Gre za temeljno pravico, da so ženske udeležene v postopkih odločanja, da gre pri tem za temeljno demokratično načelo. In predvsem je to tudi treba videti v sklopu trajnostnega razvoja. Na portugalskem smo 2006 pripravili zakon o enakosti, ki uvaja uh, kvoto 33 odstotkov. Uh, da bi eh, dosegli eh, ustrezno zastopanost eh, žensk v organih odločanja. Ta določba skupaj z drugimi ukrepi, ki so bili prav tako sprejeti oziroma določene zadeve, ki so bile izboljšane, naprimer kodeks dela, zakon o delu, ki seveda ureja združljivost poklica z delom, zasebnim življenjem, potem eh, tudi eh, izobraževanje in tako naprej, kar mora prav tako pomagati ženskam, eh, da jim olajšajo vključenost v procese odločanja. Torej na portugalskem smo, vidimo na osnovi rezultatov, da se je stvar izboljšala. Na ravni republike smo dosegli skoraj 30 odstotkov Eh, ne bom razlagala, zakaj nismo dosegli 33 odstotkov pri lokalnih eh, oblastih, tako kot smo slišali že v prvi, prvem delu razprave, pa je delež eh, pod 20 odstotki. Pri nekaterih, na nekaterih občinskih ravnih ni niti 10 odstoten. Torej vidimo, da je ta mehanizem sicer pomemben, eh, ker zagotavlja lažji dostop ženskam do, eh, do organov odločanja, ampak kljub temu ni vse bilo izvedeno na optimalen način. Eh, slišali smo, kakšen sistem je v Franciji, v, na portugalskem je sistem 3-3 in tu je pravzaprav vodilo do drugih neenakosti, kajti imamo liste, dve, dva seznama, eh, dve listi, kjer je bila na prvem mestu ženska in veliko več list, na katerem je bila ženska na drugem mestu. Torej 33 odstotkov to je bilo težko doseči v portugalskem parlamentu. Smo kot rečeni dosegli 30 odstotkov, ampak na eh, lokalni ravni pa eh, teh, eh, tega cilja zdaleč ne dosegamo. No entonces torej eh, eh, na lokalni ravni je sicer se delež tudi povečal zaradi teh določb in v glavnem je tam nekje pri 20 odstotkih. Um, mislim pa, da ne moremo dostopa žensk do vodilnih položajev omejiti na uh, to, da so poslanke ali vključene v organe odločanja. Potrebno uh, potrebna je uravnotežena zastopanost tudi v administraciji, v upravi, v podjetjih, v finančnem sektorju, v raziskovalnem sektorju in tako naprej. Če govorim o moji državi, ni eh, nobene ženske na eh, položaju ministra za ekonomske zadeve, eh, potem tudi ne na, v vodilnih pozicijah v eh, centralni banki, tudi ne v glavnih eh, podjetjih je eh, delež žensk eh, v upravah samo pri štirih odstotkih, pri eh, rektoratih eh, na univerzah pa pri sedmih odstotkih. Se pravi, da je pred nami velik ziv, da bi povečali delež žensk. Eh, kajti tu gre res za imperativ, za eh, spoštovanje človekovih pravic in predvsem tudi za vzdržen, za trajnostni razvoj. In mislim, da bo treba sprožiti dodatne pobude. Ne more v, v zasebnem sektorju je težko uvesti kvote, ampak treba razmisliti o pobudah, da bi tudi zasebni sektor končno upošteval to vprašanje kot ključno vprašanje nadaljnega razvoja. Treba je ozaveščati javnost in predvsem treba je eh, podjetja tudi spodbuditi, da prostovoljno ukripajo, kaj ti organi odločanja eh, niso trajnostni ali vzdržni, če niso sestavljeni na ustrezen način iz vidika družbe. Želim navesti samo dva primira, eh, ki eh, sta v moji državi povezana z visokimi stroški, kar zadeva razvoj. Eh, Eh, torej demograf, posledice demografskega razvoja in sprememba načina vedenja. Vsi moramo razmisliti o bolj ustvarjalnih modelih. Z več fantazijo si je treba zamisliti politiko, ki bo v stanju, da bo eh, spremenila smer razvoja v smer trajnostnejšega razvoja. Hvala. Naslednji pa je naslednja na vrsti Slovaška in uh, dajem besedo Ani Belošovi. Za slovo. Hvala za besedo. Gospa predsedujoča, želim omeniti nekaj informacij o Slovaški v zvezi s to temo. Prihajam iz države, kjer prav gotovo v bližnji prihodnosti ne bodo uvedene kvote. Politične stranke, ki so na oblasti, to zavračajo, tak sistem in tudi zavračajo, da bi bil določen delež žensk na kandidatnih listah. Tudi v tem in v zadnjem mandatu Eh, se je znan, zmanjšalo število poslank v, v nacionalnem parlamentu in znaša 16 odstotkov. Ko sem pa prisluhnila eh, eh, predstavnici Grčije, ki je govorila o 17 odstotkih, ki so jih dosegli s kvotami, potem smo mi pravzaprav uspešni. Imamo pa eh, eh, predsednico vlade, eh, vendar situacija žensk kljub temu ni. Eh, boljša, kajti razen predsednice vlade je med eh, v zboru ministrov samo ena ministrica, ministrica za pravosodje. Če govorim torej o zastopanosti žensk v slovaškem parlamentu, moram omeniti, da je ta delež zelo nizek. Po drugi strani pa, ker imamo proporcionalni volilni sistem in ker uh, je včasih stabilnost vlade odvisna samo od dveh, treh eh, eh sedežev v parlamentu, so politične stranke zelo previdne, eh, kar zadeva eh, vključevanje mladih žensk na eh, kandidatne sezname, kajti eh, lahko bi postale noseče in zapustile parlament. Naša ustava pravi samo to, da je, uh, torej ne govori nič, da bi uh, imele ženske pravico do porodniškega dopusta ali da bi u, nekako bilo urejeno to področje. Se pravi, da je ta, man, da, ta ženska pač odide iz parlamenta in je zapušča ta mandat. Na slovaškem imamo tudi tako imenovane primarne volitve. Se pravi, kandidat iz katerekoli politične stranke mora dobiti tri odstotke vseh glasov eh, določene politične stranke, tako da je izvoljen v parlament. In moje vprašanje je naslednje. Zakaj ni možno, da bi eh, dobili več žensk na osnovi teh preferenčnih glasov. Kajti na osnovi preferenčnih glasov, če eh, je ženska na 50. Eh, mestu na kandidatnem seznamu, če pa dobi glasove žensk, potem bi bila tudi izvoljena v parlament, lahko bi celo se pomaknila na prvo mesto. Torej, za, sprašujem, zakaj ženske ne glasujejo za ženske? Uh, ženske se odločajo na osnovi kakovosti kandidatov, kandidatk in mislim, da je včasih problem, da, mož, da ženske ne vidijo, da bi eh, te kandidatke bile dovolj kvalificirane in da pripisujejo večjo kvalifikacijo moškim. Mnogo je bilo rečeno o, o kvotah. Želim eh, vas vprašati, kje pa je zagotovilo, da kvote zagotavljajo tudi večjo kakovost v politiki ali eh, gre samo za to, da dosežemo cilj, da imamo pač določen delež žensk. Vendar danes govorimo o stoti obletnici dneva eh, žena, torej ko so se žene borile za svoboščine in pravice. Po drugi strani pa včasih se mi zdi, da razvite države še veliko dolgujejo ženskam. Torej ne gre samo za razlike v plačah, ne gre samo za nasilje, temveč eh, naprimer včasih govorimo o eh, ženskah v islamskih državah, ampak eh, lahko si ogledamo tudi položaj v razvitih državah in vidimo, koliko je še nasilja doma, domačega nasilja v naših državah, tako da moramo pomesti tudi pred lastnim pragom. In eh, govorimo tudi o varstvu otrok. Eh, to bo vidno v odgovornosti otrok. Zakaj sedaj ženske odlagajo uh, čas za porod, torej po 30. letu in to družba tako želi, kajti ženska ima samo možnost, da se odloči za kariero ali za družino. Eh, to ni njena napaka, v bistvu je to družba. Družba ne ustvarja dovolj pogojev za mlado žensko, da bi da ne bi bila prisiljena uh, izbirati eh, med kariero ali družino. Torej, najti moramo odgovore na vprašanja, vprašanje, zakaj ženske niso ustrezno zastopanje v politike ali mislite, da je odgovor ta, ker ni kvot. Mislim, da Eh, to je skoraj malo žaljivo, če govorimo samo o kvotah. Če se sprašujemo, zakaj ni dovolj žensk v politiki, eh, se moramo lotiti pravih razlogov tega. In mislim, moramo eh, si ogledati tudi postopek, kako ženske prihajajo v politiko. Torej, moramo podpirati ženske v državah Evropske unije. Ženske potrebujejo več podpore, kajti to je tudi razlog, zakaj eh, niso ustrezno zastopane. Jaz sem pričakovala, da se danes ne bomo osredotočili samo na ženske v politiki, temveč na splošno na ženske v Evropski uniji. Eh, ki jim družba, eh, ki jih družba potrebuje, ki, jih družba, ki jim družba veliko dolguje. Pa še nekaj eh, na to, kar je povedal gospod Buzek. Tudi če govorimo o enakosti, ne smemo. Torej, gospod Buzek nam je čestital k mednarodnemu dnevu žena ampak pravzaprav si uh, uh, uh, uh, uh, kaj se že zaslužimo tudi roža uh, iz njegovih rok, kajti uh, s tem bi uh, pač pokazal poseben znak na nas. Sedaj pa Ibona Aben iz uh, Mačarske. Hvala, gospi in gospodje najlepša hvala za povabilo na to pomembno konferenco. Eh, vsi se ukvarjamo z udeležbo žensk v politiki. Ni države v Evropski uniji, kjer bi ženske bile sto odstotno zadovoljne s situacijo. V moji državi, na Poljskem, kot je povedal gospod Buzek in tudi eh, predstavnica iz Poljske, ki je govorila pred mano, uh, je skupina ženskih poslank in vodilnih osebnosti junija 2009 eh, organizirala prvo žensko konferenco v Varšavi in decembra 2009 je bil pripravljen osnutek eh, predloga zakona za polski parlament, da bi uvedli eh, kvote na vseh eh, ravnih javnega življenja na polskem. V primerjavi s tem, kar ste povedali o vaših državah, je pri meni, v moji državi, smo 5. januarja, nam je končno uspelo eh, sprejeti nov volilni zakon, ki sicer ni mogoče nič posebnega in uh, tudi ni uh, v skladu s tem, kar so uh, želeli različne organizacije, ki so sodelovali pri teh konferencah, ki so se, za, se zauzemali za 50-50, uh, pa je vendarle uspelo določiti 35 odstotkov Eh, za žensk, 65 odstotkov za eh, moške. In če je eh, seznam s tremi kandidatki, mora biti vsaj en kandidat ženska oziroma moški. In tisti, ki ne izpolnjujejo teh zahdev, te se pokliče na odgovornost in morajo napako odpraviti v treh dneh. Volilna komisija sicer lahko eh, sploh prepove registracijo takega eh, seznama kandidatov in potem ta eh, politična stranka ne more sodelovati na volitvah. Seveda eh, si bo treba ogledati v praksi, kako, eh, bodo stvari, kako se bodo stvari izvajale, ampak ta zakon je bil sprijet in eh, eh, pri naslednjih volitvah bomo videli, kako bo to potekalo in sicer pri parlamentarnih volitvah jeseni letos. Ampak mislim, da je to dober korak eh, na poti naših eh, bitk za eh, popolno participacijo v politiki, vendar to ne rešuje problema. Bolje bi bilo, da bi imeli določbo, ki bi ob kvotah določala tudi posamezne posamezna mesta, kaj ti saj vemo, da je pomembno, na katerem mestu si na listi ali boš izvoljen v parlament ali ne. Ženske bodo na listah, ampak mislim, da bo ženske bolj spodaj na teh listah in potem ne bodo izvoljene v parlament. Sicer jih bo izvoljeno več kot sedaj, ampak mislim, da kvote same še ne rešujejo problema. Morali bi zagotoviti tudi, eh, da eh, ženske, da so uvrščene visoko na teh listah, tako da je zagotovljeno, da pridejo v parlament. Torej, sedaj nimam dovolj časa, da bi vam predstavila vse statistične podatke o Poljski. O Poljski ampak eh, v polskem parlamentu je veliko žensk z visoko izobrazbo, vendar žal eh, nismo na vodilnih položajih, nikoli ni bil eh, predsednik parlamenta ženska. Ženske v Evropskem parlamentu iz Polske so razmeroma malo številne, tu prevladujejo moški in tudi to bo treba spremeniti. Mogoče bo ta novi volilni zakon, ki je bil sprejet na Poljskem, spremenil situacijo. To se bo izkazalo jeseni letos. Želim povedati še nekaj o situaciji žensk. Eh, na polskem nasplošno. Gre za neenakosti pri plačah eh, v socialnem življenju, v poklicnem življenju. Če se ženska poteguje za določeno službo, jo ponavadi vprašajo, ali si želi imeti družbo, eh, družino in ali želi postati naseče. In če odkrito poveda, seveda želi imeti otroke v eh, prihodnosti, potem mogoče ne bo dobila ustreznega delovnega mesta in bo Eh, delodajalec eh, se raje odločil za moškega, ker pač vidijo materinski oziroma eh, porodniški dopust kot breme, tudi če vzameš dopust v primeru, da je otrok bolan. Ampak to ni poljska posebnost, to opažamo pa vsot na svetu. Na Poljskem imamo pet ministric in sem že kar srečna s to situacijo, kajti eh, statistično gledano niti nismo tako slabi eh, s petimi ministricami. Mnogo je tudi namestnic ministric oziroma ministrov in mislim, da je to tudi kar dobro. zakaj se ženske premalo angažirajo v politiki, torej v glavnem zaradi otrok. Pogosto se ženske angažirajo v politiki potem, ko so otroci že odrasli. Predtem imajo pač težave eh, tudi z, z varstvom otrok. No, se že končujem, gospa predsedujoča, moramo pa spremeniti tudi mentaliteto, miselnost moških. Če nas partnerji ne podpirajo, potem ne moremo razvijati ustreznega političnega angažmaja. Družina je za nas zelo pomembna. In če ne spremenimo miselnosti moških in če nam ne eh, to ne uspe, se situacija ne bo spremenila. Na vsak način želim vsi, vsem vse najboljše v poklicnem življenju, v zasebnem življenju in mislim, da je ta konferenca potrebna in upam, da nam bo, doseči, da nam bo uspelo tudi doseči cilje, ki smo si jih zastavili. Eh, Hvala. Torej, za vsako govornico smo predvideli in določili tri minute in da bi jih čim več lahko spregovorilo, se morate tega časa tudi držati in zato eh, naslednja je na vrsti predstavnica Romunije, Ila Marija Petö je iz Romunije in ona je na vrsti naslednji. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, ro, Munija je ena od držav, kjer ni eh, balanse med moškimi in ženskami v politiki. Ženski potencial zaradi diskriminacije ni v celoti izkoriščen in tudi nimamo dovolj zakonov, ki bi to urejali. Čeprav se je situacija žensk v zadnjih letih, v zadnjem eh, desetletju izboljšala, so kljub temu še neenakosti, temeljne pravice žensk, kar zadeva participacijo v politiki in pri sprejemanju odločitev, eh, to napreduje zelo počasi. Osebno eh, imam občutek, da v družbi, kjer imajo ženske dostop do izobraževanja, do enakih pravic, je naj bi bilo samo umevno, da imajo tudi ustrezen dostop do politike in da nimajo obvir pri tem. Če pa si ogledamo, eh, romunski parlament jih je od 333 poslancev samo 37 poslank in od 107 eh, senatorjev je samo 8 senatork. Razen tega, Eh, je pr, eh, eh, torej prvič je predsednica parlamenta ženska. Ženske imajo samo delež 10,3 odstotka tudi po volitvah 2008. To je pod svetovnim povprečjem, ki znaša 15 odstotkov in seveda pod uh, povprečjem EU in OECD-ja in daleč smo pod eh, deležem 37 odstotkov, v skandinavskih državah Švedska ima najvišji delež 43 odstotkov. Če smo realistični, kar zadeva uravnoteženo participacijo moških in žensk v politiki, potem moramo upoštevati eh, pri tem, vsa področja politike. Nekaj redkih, nekaj redkih žensk ne more reševati vseh problemov, s katerimi se soočamo, tudi če je njihovo delo in njihova dejavnost na najvišji ravni. Razlogi za nizko participacijo žensk v romunskem parlamentu so naslednji. Gre za tradis, tradicionalno eh, razumevanje vloge žensk v družbi in eh, nekako nočejo videti žensk v vlogi političark. Eh, ljudje mislijo, da si morajo ženske še posebej zaslužiti tak privilegij premalo je podpore in premalo je seveda tudi zakonskih predpisov, ki bi to urejale, urejali. Moja uh, dejavnost kot poslanka in kot sekretarka odbora za enake možnosti v uh, poslanski zbornici je, da spremenimo ustrezne zakone oziroma pripravimo tudi nove volilne zakone, ki bi omogočili ženskam, da imajo enake pravice in da lahko uresničujejo enake temeljne pravice. V teoriji lahko seveda tudi moški podpirajo ženske, čeprav je ponavadi tako, da ženske predvsem eh, se morajo same truditi reševati svoje probleme. In zato mislim, da se morajo ženske postaviti in se boriti za svoje pravice. Hvala. Zdaj pa sledi Cipr, gospa Tina Akilijo, je na vrsti naslednja. E, Hvala, gospa predsedujoča. Cipr. E, v Cipru je zastopanost žensk v centrih odločanja in v politik na splošnem zelo nizka. V sedanjem parlamentu imamo 11 odstotkov, 11 do 16 odstotkov žensk in to nihanje je odvisno od tistih poslank, ki so najprej bile v parlamentu, potem pa so prevzeli druge funkcije. Ne bom tu navajala še drugih statističnih podatkov, veliko je bilo že rečeno in zato želim omeniti eh, prioritete, ki naj bi jih imeli na evropski in na nacionalni ravni, če nam je pri srcu, da dosežemo rezultate in napredek in da bi spremembe bile hitrejše, kot so bile doslej, tako da bi bil zagotovljen trajnostni napredek. Mislim, da je največja prioriteta, prednostna naloga v tem, da eh, se s političnimi akcijami in tudi s konkretnimi koraki borimo proti stereotipom, ki še vedno obstajajo. Kajti vloga obeh spolov v družbi, v družini, je še zmeraj v znamenju stereotipov. Mislim, da če nam to ne bo uspelo, potem eh, tudi ne bo sprememb v političnih strankah in to je druga prioriteta. To pomeni, miselnost se mora spremeniti, postopki v strankah se morajo spremeniti. in treba je sprejeti politične ukrepe, ki pomagajo družinam. E, naprimer, prevzem odgovornosti za varstvo otrok je treba porazdeliti bolj pravično. In stranke se morajo zauzeti za tako imenovano no, women's empowerment, za aktivno udeležbo žensk, tako da bodo ženske ustrezno priznane eh, in njihova vloga in da bodo odpravljeni vsi predsotki, ki jih še imamo. In to se mora zgoditi s podporo stran. Pogosto gre za um, predsotke, uh, eh, ki gredo v smer, da naj bi ženske ostale zunaj politike. In tretja stvar, ki je ravno tako pomembna, je ustanavljanje eh, sistema varstva za otrok in razen tega potrebujemo še druge spremljevalne ukrepe, ki eh, bodo omogočili, da bo ta dolžnost za varstvo otrok bolj pravično porazdeljena. In tudi jaz mnenja, da morajo ženske same postati bolj aktivne in se truditi, da na eni strani gradijo politično kariero, Eh, poklicno kariero, po drugi strani pa tudi, da se sodelujejo v politiki. Z, k temu jih je treba spodbuditi in to je možno predvsem preko organizacij žensk na nacionalni in tudi na evropski ravni. Tudi skupna akcija na, evropski, na ravni Evropske unije bi bila zanimiva in potrebna. In Mislim, da bi lahko pri tem sodelovali organizacije žensk iz eh, posameznih nacionalnih držav, ki morajo najprej sestaviti eh, tudi seznam ukrepov, ki so prispevali k odpravi primankljajev in tudi eh, seznam ukrepov, za katere menijo, da so potrebni v prihodnje za odpravo še obstoječih diskriminacij. In osebno, je eh, ureditev s kvotami lahko komplementarna rešitev. To je lahko pozitiven ukrep in lahko bi pri tem mislili na prostovoljne ali tudi na obvezne kvote. Drugače ne bomo rešili tega problema. Hvala lepa. Sedaj pa poglejmo v Grčijo. Gospa Paneta, zunima besedo, prosim. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Vesela sem, da je ta prvi obisk tu v Evropskem parlamentu prav na kraju, kjer bije evropsko srce. In to so pada tudi z zelo pomembnim dnevom, gre za jubilej žensk na svetu. Govorila bom manj kot tri minute, saj smo prišli že skoraj da do konca današnje razprave. Poleg tega je kolegica dobro že prikazala zadeve v Grčiji in v zadnjih 15 letih se je delež eh, žensk potrojil, vendar to še ne zadošča. Eh, rada bi eh, dodala nekaj temu, kar je načela že predstavnica Cipra. Gre za uh, stereotipe, gre za predsotke. In tu naj eh, navedem nekaj misli, ki so na prvi pogled eh, nenavadne, pa to pravzaprav niso. Skoraj da vsi v dvorani smo eh, imeli otroke, vzgajali otroke in otroci so že na pomembnih položajih ali pa bodo k malu sodelovali pri odločanju. In če smo svoje naloge dobro opravili, eh, bi stvari morale dobro teči in naši otroci, dekleta ali pa fantje, bi morali eh, biti na položajih eh, odločanja v razmerju 50-50. Naši ukrepi in naši predlogi, češ da vzpostavljamo mreže, stike med parlamenti in podobno, eh, Torej, v okviru teh eh, predlogov moramo zagotoviti še nek instrument, ki ga lahko izkoristimo in sicer vzgoja eh, deklet in fantov, ki bodo nekega dne pač v teh centrih odločanja. Tu so pač eh, dekl, ženske v dvorani, ki vzgajajo bodoče politike. In o tem se če dalje bolj razpravlja tudi v mednarodnih eh, organizacijah, ko gre za eh, vprašanje enakosti. Hvala lepa. Sedaj pa Mačarska. Gospa Timja Savo ima besedo. Hvala lepa, tudi jaz bom povsem eh, kratka, ker je že dokaj pozno. Eh, Naj predstavim na kratko ta problem na mačarskem in situacija ni rožnata. Ne na globalni ravni, ne v Evropi. Od leta 1990 se je razmerje med moškimi in ženskimi politiki poslabšalo. Leta 1995 smo bili na 43. mestu na svetovni lestvici. Leta 98 smo bili na položaju 86 in sedaj pa 127. To pove samo po sebi. Dovolj. Eh, mi poskušamo storiti vse, kar je v naših močeh. Torej, moja stranka, ki je ena izmed petih parlamentarnih strank, je edina s kvoto in v naši skupini je 30 odstotkov žensk v parlamentu. E, v e, našem parlamentu je 386 poslancev in poslank in samo 34 je žensk, se pravi manj kot 9 odstotkov in to velja pač za večino strank v parlamentu. Kvote, torej jaz se zauzemam za eh, kvote, ne ker je pač dobro stalno orodje, temveč ker je to pač potreben instrument. Naj odgovorim slovaški kolegici. ki se sprašuje, ali je to kontraproduktivno ali ne. Jaz lahko pač rečem samo v imenu naše stranke, da je to bilo produktivno, korisno. In naše poslanke so odlično opravile delo v parlamentu in to je treba predstaviti tudi javnosti, ki morda niti ne ve, kaj to pomeni kvota za ženske v politiki in podobno. Javnost je zbegana. Eh, in v končni fazi se v razpravah vedno pojavi ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem in podobno. Mi smo imeli pač eh, volitve lani in nimamo nobene ministrice, samo uh, kakšno državno sekretarko imamo. Uh, in uh, očitno je na mačarskem uh, eh, plafon zelo nizek in tudi v diplomaciji in v NATO je razmerje med moškimi in ženskami boljše v NATO 50-50 in v Evropski uniji 70-30, se pravi na mednarodni ravni uh, je uh, razmerje bistveno boljše. Ne vem, kaj. Naj rečem glede tega, to je verjetno povezano z družbo na mačarskem, ki bi jo morali bolj izobraževati. Leta 2007 smo imeli javno razpravo o kvotah in postalo je očitno, da ne politiki, ne javnost niso vedeli prav nič o tem. Niso vedeli, kaj bi počeli s temi kvotami. Torej, moramo mi storiti marsikaj na področju ozaveščanja. Kvote so pač eh, sredstvo in ne namen. Všeč mi je bilo, ko je nekdo govoril tudi o materah, materah samohranilkah, V naši stranki imamo matere samohranilke, tudi jaz sem to. Eh, in eh, zaradi moje stranke mi je uspelo uravnovesiti eh, svoje poklicno in zasebno življenje. Vendar to je res zahvaljujoč stranki. In upam, da bomo še naprej Eh, delali na tem področju, da bomo ozaveščali ljudi o tem, kako se da koordinirati zasebno in poslovno, poklicno življenje. In treba je res povdariti, da ni dovolj, da govorimo o vloga žensk v politiki. Treba je eh, poskrbeti za eh, družini prijazno politiko in to je bistveno vprašanje na mačarskem. Se zastavlja tudi vprašanje žensk, ki se vračajo v poklicno življenje po tem, ko so imeli otroke, eh, imajo manjše možnosti. Še dobra novica. Ma parlament je na našo pobudo imenoval novega predstavnika vlade, ki naj bi pomagal ženskam pri ponovnem vstopu na trg dela in tu eh, je seveda zelo pomembna izmenjava eh, najboljših izkušenj, kako pač to lahko spodbujamo. Hvala lepa in sedaj pa Črna uh, Gora, gospa Dušanka Đakola Tušup, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča, poslanke in poslanci iz eh, držav članic in kandidatk. Kot predstavnica kandidatke mi je veliko čast, da lahko govorim v imenu odbora za enako spolov. Eh, iz parlamenta Črne Geore, gre seveda tudi za pomembno obletnico, ko se spominjamo enakosti. Veliko tega je že doseženega, pred nami pa je še veliko dejavnosti, zlasti za kandidatke, zato da dosežemo tisto raven eh, enakosti, ki smo si jo zastavili. Nacionalnim parlamentom ste zastavili tri pomembna vprašanja o uresničevanju enakosti spolov. Naj razložim na podlagi teh vprašanj stanje v, nam, eh, v Črni gori in eh, ustava prepoveduje diskriminacijo na kakršnikoli podlogi. 18. člen zagotavlja enakost moških in žensk in razvoj enakih možnosti. 37 člen predvideva tudi, da Črna Gora eh, sprejme zakon o enakosti spolov in tu sta spola opredeljena kot enaka, kar zadeva eh, državne službe, funkcije, volitve in podobno. Zakon pravi, da morajo politične stranke poskrbeti za ustrezno uravnovešanje eh, zastopanosti moških in žensk pri eh, volitvah v parlament, v svete in eh, tudi za javne funkcije na vseh ravneh. Parlament je v svojih odborih našel rešitve, in standarde, mehanizme, s katerimi lahko zagotovi enakost spolov in prepreči diskriminacijo na podlagi spola. Parlament še ni uporabil vsega potencijala, ki ga ima na zadovoljiv način. Ženske so še vedno manj prisotne v politiki in to je največja ovira pri eh, uresničevanju pravic. V Črni gori je 12,3 odstotka ženske in to je v primerjavi z članicami Evropske unije zelo malo predsedniki in podpredsedniki so moški, enajst odborov je in samo dvema predsedujeta ženski. In podobno je tudi v lokalnih parlamentih v Črni gori in 21 občin je in samo ena županja. Ena županja je v kabinetu. Ministrost, to je torej ministrica za znanost in to seveda tudi pome, pove Eh, kaj je treba storiti. Samo v sodstvu je veliko žensk na oblasti, drž glavna državna toživka je ženska. Pripravlja se nov zakon in potrebno je še usklajevanje, tudi ustrezna zastopanost žensk na listah mora biti urejena. Dejstvo pa je, da so tudi predlagane kvote za uh, liste in uh, ob koncu pomladne eh, seje parlamenta naj bi sprejeli te predloge o kvotah in upam, da bo vse potekalo kot predvideno. Pripravljamo tudi različne projekte, raziskovalne eh, rezultate bomo predstavili ob koncu tega meseca. Na ravni političnih strank so programi, ki eh, spodbujajo zastopanost žensk, vendar hitrost uresničevanja ni dovolj hitra. Eh, največja opozicijska stranka je eh, sprejela kvote in jih je tudi uvedla na ravni vodstva stranke. In to bo, upam, da ustrezno vplivalo tudi na druge stranke in zagotovilo enako spolov v Črni gori. Hvala lepa. Hvala lepa. In sedaj dajem besedo gospe Jaroki, poslanki v Evropskem parlamentu, ki je tudi namestnica predsednice v odboru za ženske. Hvala lepa za to zelo živahno razpravo. V zadnjih šestih letih je odbor stalno eh, opozarjal komisijo na to vprašanje. Mi smo tudi pozivali svet naj spreminja eh, pravila. Pred dvema dnevoma smo imeli sestanek s komisarko Redingo o tej eh, temi in veseli smo, da smo ugotovili, da se tudi v poslovnem življenju če dalje bolj pogovarjajo o enakosti spolov. In Njena strategija je bila, da, da se je dogovorila s 40 največjimi podjetji v Evropi, da bodo pač pregledali v teku enega leta, kako je treba prilagoditi mehanizme v upravah eh, teh velikih podjetij in čez eno leto bo pripravljena tudi govoriti o kvotah. To je zelo zanimivo tudi v politiki. Na evropski ravni smo videli, da je Eh, čedalje več eh, žensk v politiki na vodilnih položajih, eh, vendar vse to še zdaleč ne zadošča. Pred kratkim smo sprejeli dve poročili. Gospa Romana Plump, vloga ženske in potem pa enakost žensk in moških. To je tema drugega poročila v letu 2010. Eh, delali smo tudi poročila o ženskah, ki se soočajo z eh, večkratno diskriminacijo in podobno. Sedaj ugotavljamo, da je največji problem, da eh, ženske uveljavimo na področjih, kjer so eh, premalo zastopane, naprimer v financah, veliko jih je na univerzah in podobno. Eh, vendar v Evropi je zelo veliko gospodarskih izzivov in znanje teh žensk ki ne prihajajo samo iz elitnega izobraževanja in politike, ki prihajajo torej z terena. Znanje teh žensk bi bilo zelo pomembno. V parlamentu imamo samo enega predstavnika Romov, morali bi jih pa imeti 22 od tega 10 žensk. Ne vem, ali lahko najdete kakšno podjetje na evropski ravni, kjer prihaja eh, eh, vodilna oseba z, eh, iz, iz neprivilegiranega ozadja in podobno, se pravi samske ženske, etnično ozadje in podobno. To je tudi nekaj, kar moramo upoštevati. In zaradi tega verjamem, da bi bilo zelo pomembno, da izkoristimo naše sposobnosti kot ženske voditeljice, da poiščemo eh, mlade potencijalne voditeljice, ki prihajajo iz katerih koli ozadi. Eh, moramo pač eh, pokazati, da pravo znanje in prave izkušnje izkoristimo za ustrezne politične odločitve. To eh, govorimo o politiki, vendar to je pomembno tudi za poslovno življenje. Torej pozivam nacionalne parlamente naj podprejo odbor eh, za ženske v Evropskem parlamentu. To je tudi pomembno za vaše stranke. Treba je pomagati eh, ženskam, da pridejo na položaje, odkuder lahko stvari spreminjajo. Samo na ta način eh, bomo zagnali to snežno kepo in eh, na ta način nam bo uspelo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Robinson. Torej, zelo malo časa imam. Hotela sem samo povedati, da sem uživala, ko sem poslušala razpravo v obeh delih današnjega dopodneva. Eh, moram reči, da sem impresionirana, ker sem slišala mnoge angažirane mlade ženske v tem parlamentu. Torej, 17 eh, parlamentov v Evropi ima manj kot 25 odstotkov žensk in sicer eh, ob stoletnici dneva žena. To pomeni, da Eh, se ne moremo zadovoljiti z malimi spremembami. Mi moramo v naših kontekstih razmišljati, kako bistveno spreminjati stvari v naših državah. Morda bi Evropski parlament lahko signaliziral in pokazal, da je treba eh, pozornost eh, posvetiti zlasti tistim državam, kjer je manj kot 25 odstotkov žensk v parlamentih. Zakaj je to tako pomembno? Če imate kritično maso žensk v parlamentih, eh, pokrijete dejansko vse teme, s katerimi se ukvarjate. Naprimer, ženske bolj trpijo zaradi finančne krive, so marginalizirane, nekdo mora zaslišati njihov glas. Vse te eh, vprašanja dobijo neko prednostno eh, vlogo ko imamo uh, kritično maso žensk in 25 odstotkov je kritična masa in premalo parlamentov, vključno z mojim, je pod tem uh, odstotkom in mi se lahko pomagamo, se lahko spodbujemo pri bistvenih eh, spremembah in ne malenkostnih spremembah. Hvala lepa, gospa Fonten, prosim hvala lepa gospa predsednica tudi jaz povsem na kratko zato da vam eh, čestitam eh, za pobudo za ta sestanek Razprava je bila res uh, konstruktivna, angažirana in prav gotovo smo si to želeli. Naj se povrnem na eno točko, ki je bila omenjena večkrat. Gre za kvote besedica kvota lahko zaboli. Jaz govorim o enakosti, enaki zastopanosti. Eh, enakost, enaka zastopanost je to, eh, to je naš eh, cilj to je pravičnost, to je demokracija. In mi ne zahtevamo boljši položaj za ženske, temveč enakega. Moram reči, da me ni zabolelo. Uh, da je Evropsko sodišče sedaj sklenilo, da um, mora biti tudi enakost uh, pri zavarovalnicah zagotovljena. Se pravi, zavarovalnice so menile, da ženske bolje vozijo kot moške, manj nesreče in da zaradi tega mora biti tudi uh, premije prilagojene. Ne, enakost je ne več, ne manj. Uh, V Franciji smo imeli občinske volitve in s tem bom pravzaprav zaključila, ker je to zelo pomembno. V stiku sem s številnimi župani, moškimi. Župani, ki so na začetku zelo oklevali, ki so se bali. Danes pa pravijo, da je ta eh, razvoj, ta mirna revolucija bila zelo korisna za vse državljane in ne zgolj samo za demokracijo. E, prisotnost, enaka prisotnost žensk v občinskih svetih je posem pozitivna. In dobro je, da to povedo moški. In to je pač resničnost, eh, ta enakost kaže pozitivne vedike in tudi moški sami priznavajo, da so ženske v občinske svete prenesle marsikaj in s tem se začenja nek razvoj, neka evolucija. Tu ne gre za čarobno palico, temveč počasno bo prišlo do mobilizacije, kot je to želela eh, tudi eh, evropska eh, predstavnica za ženske. Torej, prosim, nadaljujte po tej poti. Prav gotovo smo slišali danes veliko predlogov, ki bodo koristile tudi poročilu in to poročilo bom prebrala z velikim zanimanjem. Pot. Hvala lepa, gospa Pietikajnen, prosim. Rada bi se zahvalila vsem za vaše dragocene prispevke in zamisli. Za moje poročilo. Prav tako bi se rada zahvalila za to, da ste predstavili različne razmere v različnih delih Evropske unije. Naj izpostavim tri vprašanja. Prvič, da, bilo bi zanimivo videti, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli za države članice, kjer so številke alarmantno nizke. Naj si gre za vlado ali za nacionalne parlamente. Drugič, vloga izobraževanja. Ali bi lahko imeli programe mentorstva, naprimer, kjer bi mlada dekleta vključevali v politiko, da bi jo spoznale in da bi videle, da ženske tudi spadajo v politiko. Tretja zadeva pa govori o seveda socialnem področju, potrebujemo družbo blagostanja. In upam, da bo Evropska unija najboljša prijateljica deklet, vsekakor pa moramo zagotoviti, da bi EU taka postala. In ne na zadnje, še enkrat, hvala lepa. To je bila zelo dragocena učna izkušnja za vse nas in upam, da bomo ostali v stiku tudi v prihodnje, ko bomo skušali konkretizirati naše ukrepe. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila vsem govornikom in govornicam. Zahvaljujem se vsem udeležencem za zelo konstruktivno razpravo. Naj spomnim še enkrat na to, da bomo v povezavi z dnevom žena 8. marca V Bruslju in v Strasburu organizirali še različne prireditve. V Strasburu bomo na plenarnem zasedanju skupaj s komisijo in eh, mađarskim predsedstvom 8. marca imeli prav posebno proslavo. Imeli bomo tudi seminar za novinarje v Strasburu. Šlo bo za vprašanje eh, žensk na vodilnih porožajih in v strankah in tudi politične skupine načrtujejo seminar na temo, kako bi lahko dosegli enakost med spoloma. Potem pa bomo imeli še konferenco za socialni napredek in svobodo. Zeleni pa so današnjo temo izkoristili za to, da bodo naslednji teden še enkrat razpravljali o tem. Danes smo jasno pokazali, da smo že dosegli napredek, opozorili pa smo še na vse izzive, pred katerimi smo. Upam, da bomo skupaj preusmerili pozornost na tista področja, ki so najpomembnejša, tudi na nas 8. marca, da se bomo vsi zauzeli za to, da bomo skupno, enotno se borili za enakost. Upam, da nam bo tako uspelo uresničiti naše cilje nismo pa pripravljeni čakati še naslednjih sto let, zato da bi živeli v boljši družbi. Seveda mislim na boljšo družbo tako za moške, ženske kot otroke. In to je pomembno. In eh, seveda je enakopravnost predpogoj za to. Sedaj imamo tudi sprejem v tej stavbi, nadstropje niže. Rada bi se zahvalila pri vseh udeležencih, rada bi se zahvalila sekretarjatu odbora, ki je zelo intenzivno pripravljal to konferenco. Zahvaljujem se seveda tudi tolmačem. Teh nekaj minut za zahvalo smo še imeli, vidimo pa se 8. marca na različnih prireditvah. Hvala lepa.